Guten Abend. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie herzlich zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Zdravljeni. Začeli bomo z zasedanjem odbora za nadzor proračuna. Začeli bomo s prvo točko dnevnega reda. Sprejetje dnevnega reda. Nobenih sprememb ni v zvezi z drugim. Drugo točko bi povedala, da so dokumenti uh, natisnjeni in tudi srečanje se prenaša. Potem pa tretja točka, politika integritete komisije, predvsem imenovanje generalnega sekretarja in glasovali bomo o 129 predlogih sprememb v besedilu. Zanjame, če lahko začnetemo. No, so politične skupine pripravljene. Upozorila bi vas, da je ta resolucija razkrita za podpis in to lahko tudi pisno naredite ko bo torej tudi na voljo konsolidirano besedilo. Torej prehajamo na glasovanje, ali kdo nasprotuje. Sprašujem, če imate vsi svoje glasovalne kartice, verjetno vsi razen predsedujoče. No, te morate pa naknadno povedati, kaj naj upišemo, če nimate kartic. Sicer pa prosim kolege, da se zorganizirajo, da bodo dobili svoje kartice. Začeli bomo z glasovanjem predlagam, da začnemo s kompromisi. Da bo potem vse skupaj malce lažje. Kompromis A za. Torej, kompromis A. Začeli bomo s kompromisi, če dovolite, ker je potem vse skupaj lažje. Torej, novi odstavek 12a. 12 a new, kompromisno besedilo, kompromis a, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis b v revidirani različici, ki smo jo razposlali, kot je bilo dogovorjeno na srečanju pročevalcev v senci, torej novi odstavek pred 19. odstavkom v novi formulaciji, kot je dogovorjeno, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C, odstavek 22, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis I za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa, torej vsi kompromisi so bili sprejeti, tako da bo se skupaj lažje. Začeli bomo s predlogom sprememb 14. 13 je eh, bil pokrit z kompromisom B. Torej, eh, predlog sprememb 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 18 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 22. del je bil umaknjen, prvi del za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 21 in 22 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 23 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 24 za, za, proti, zdržani, zavrnjen, 25 za, proti, zdržani, preverimo, 25, elektronsko, 25, sprejeto. 26 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, zdržani, lahko prosim preverimo. 28. Konec glasovanja sprejeto. 29 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 30 za, proti, zdržani, sprejeto, 31 za, proti, zdržani, sprejeto, 32 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 33 za, proti, zdržani, sprejeto, 34 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 35 z ustnimi spremembami, nihče ne nasprotuje za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. Lahko to preverimo, prosim. 43 preverjamo. Sprejeto. 44 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 47 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, zavrnjeno, 49 za, pr za, proti, vzdržani, sprejeto, 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 52 za, proti, vzdržani, sprejeto, 53 za, proti, vzdržani, sprejeto, 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. 58 za, proti vzdržani sprejeto, 59 za, proti vzdržani sprejeto, 60 za, proti vzdržani sprejeto, 64 za, proti vzdržani sprejeto. 64 za, proti 65 za, proti vzdržani, sprejeto, 7, 66 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani, sprejeto. Bomo preverili? Preverimo. Prvi del 66. Konec glasovanja. Kdo še nima kartice? imate vsi kartice, tudi jaz sem želela glasovati za 14, za 15 proti. Imate kartico? Imate kartico ali ne? Pravičujem se, hvala. Zavrnjeno je. Ne, 66 smo zdaj. ne sledim vam. Tolmači pa ne slišimo pripomb. Torej, 65 tu je bilo jasno. Verjemite, zelo jasno je bilo. 66, prvi del je zavrnjen, drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. 67 in 68 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 69 za, proti, zdržani, sprejeto. 70 za, proti vzdržani, sprejeto, 71 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 72 za, proti vzdržani, sprejeto, 73 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 74 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 75 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 76 za, proti vzdržani, sprejeto, 78 za, proti, zdržani, za sprejeto. Preverjamo 78, elektronsko glasovanje glasujemo, 78. Konec glasovanja. Jasno, zavrnjeno. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 81 za, proti, vzdržani, sprejeto, 83 za, proti, vzdržani, 83. Gospod Vali je ustrajal, da glasujemo ločeno, 83 za, proti, vzdržani, sprej, zavrnjeno, 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 86 za. In part je želel, da glasujemo o tem, kdo 86 za, proti, vzdržani, sprejeto, 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Nadaljujemo za 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 93 za, proti, vzdržani, sprijeto, 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 95 za, proti, vzdržani, sprijeto, 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 101 za, proti, vzdržani, sprijeto, 102 za, proti zažani. Lahko to preverimo. 102 preverjamo. Konec glasovanja. Jasno zavrnjeno. 103 za, proti zdržani, zavrnjeno. 105 za, proti zdržani, zavrnjeno. 108 za, proti zdržani lahko preverimo. 108, preverjamo. 108. Konec glasovanja. Sprejeto. 109 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 110 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 111 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 112 za, proti, zdržani proti, vzdržani, zavrnjeno. Nadaljujemo z 120, 120, odstavek 24a, nov za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 129 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In še vodne izjave, predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprijeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, sprejeto. Za, 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. E, uvodna izjava F za, proti, da se upravičujem, se upravičujem, pravi predsedujoča. Končno glasovanje, električno, e, elektronsko poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 3 proti, 4 vzdržani in jaz, jaz glasujem za. Hvala lepa. Ja. Hvala tudi sekretarjatu. To je, bil, je bilo res trdo delo. To je res prvič, da sem v nedeljo tudi to mm, počela. Rada bi vas spomnila, da je rok za predloge sprememb po 13. na plenarnem zasedanju, eh, vendar pa prosim, da razumete, da je to zelo krhka kompromis in prosim, da to, kar je na mizi, tudi tako ostane. Please. Yeah. The ones who do not want to participate in the hearing of the candidates of the Olaf Director torej tisti, ki ne boste prisluhnili um, kandidaturam za, Evropske, za predsednik Evropske, rektor Evropskega rada za boj proti goljofijam, naj prosim čim tiše zapustijo dvorano. Liebe Kollegin, liebe, ja, could we, ja, can we continue? Lahko prosim nadaljujemo. Več dlje, ko bomo zdaj čakali, dlje bomo morali delati po noči. Ja. Bun, ja. Dan machen wir. Torej, bomo nadaljevali z naslednjo točko dnevnega reda. Torej, 40 minut imamo na razpolago za vsakega kandidata. Mm, torej, prisluhnili jim bomo v besednem redu in po tem predlagam, da imamo kratek odmor za uh, poslanske politične skup skupine in potem takoj glasujemo. To je bolje, kot da jutri zjutraj še enkrat začnemo. Mislim, da je to najlažji postopek za vse odeležene. Začeli bomo za prvim kandidatom, to je gospod Itele. Je že tukaj. Ja. Ja. Ja. The, the rules are clear. Five minutes to... Pravila so jasna, pet minut za predstavitev, na to pa bomo odprli razpravo v skladu z Dehontovim pravilom za čas govora. Vile Itele, dobro nam je poznan, dobrodošli in beseda je vaša. Madam Chair, Honourable Members, Gospe in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci, rad bi želel povedati, da OLAF igra zelo pomembno ulogo, ko govorimo o verodostojnosti in zaupanju v Evropski uniji kot taki. trenutno so tu tri glavne teme, na katere se moramo sredotočiti. Zaupanje, sodelovanje in motivacija. Zelo tesno so med seboj povezane. Glede na najnedavnejšo anketo EU barometra je korupcija in goljofija zelo razširjena v inštitucijah, vsaj tako je mnenje. Olaf mora tukaj zelo dobro poskrbeti za to, da bo pridobil zaupanje državljanov. Pridobiti mora tudi ponovno zaupanje akterjev. To se najbolje doseže z boljšim sodelovanjem z njimi. Z akterji mislim vas, odbor kont, potem svet, države članice računsko sodišče in pa odbor nadzornikov. Na tem mestu bi želel povedati, da mora nadzorni odbor prejeti vse informacije za to, da lahko izpolni svoje nalo svojo nalogo. Pred približno 15 leti sem bil v svetu za pravosodje in notranje zadeve in že takrat smo razpravljali o EPO. Bil sem za to, da se ustanovi. 15 let kasneje je odločitev o tem, kdaj naj bi se zagnal končno, je bila končno sprejeta. In sedaj nam ne sme spodleteti. Obe ustanovi morate od samega začetka tesno sodelovati. Jasno mora biti, kdo kaj počne in kdo o čem odloča. Zato, da, se bomo, tudi, da bomo tudi preprečili podvojevanje dela. Njihovo delo mora, njuno delo se mora dopolnjevati in mora izkoriskati sinergije. Eno najboljših orodij, da se to zagotovi, je izmenjava informacij in dobro bi bilo, da se to začne z direkt, pri direktorjih. Zakonodajni okvir je treba še razjasniti in izboljšati. Naprimer, preiskave na področju DDV-ja, in pa tudi sprejemljivost poročil OLAFA na nacionalnih sodiščih. Želim izpostaviti, da bo OLAF ostal neodvisen osrednji igralec. Torej, nakratko je moja vizija OLAFA da, to, da gre za nepristransko, etično, učinkovito, profesionalno, uravnoteženo, privlačno ustanovo s takšnimi delovnimi mesti. Vse te spremembe imajo tudi posledice za zaposlene. Zaposleni so največji, najboljši ver, ki ga ima OLAF. Zato jim moramo prisluhniti, jim zagotoviti priložnosti za nadaljne usposabljanje in jim pokazati, da lahko napredujejo gospa predsednica, ni potrebna revolucija, je pa dovolj prostora za izboljšave. Nakratko bi vam predstavil še svoje izkušnje od 1984 do 1988 sem bil vodja policije in pa tudi državni tožilec v treh različnih okrožjih. Potem sem šel na drugo stran in postal odvetnik. Potem sem bil izvoljen v finski parlament, kjer sem bil predsednik ustanovnega pravnega odbora. Na to sem postal ministr za notranje zadeve in namestnik uh, predsednika vlade in kot tak sem bil prisoten tudi na svetu za uh, Eh, PNZ. Potem sem bil izvoljen v Evropski parlament, bil sem član odbora za proračun in po zadnjih nekaj let pa sem bil član tudi računskega sodika. Kot oseba sem zelo neposreden, prizemljen, komunikativen in nimam nikakršnih zavez in obveznosti, ki bi tudi povzročile konflikt interesov. Hvala lepa. S tem odpiramo z Petri Savamajom, torej vsaka politična skupina dobi svojo besedo. Torej dve minute imate za vprašanje in dve minute potem za odgovor. Hvala lepa, hvala gospoditele, da ste tukaj v našem odboru. Dve vprašanje imam za vas. Ena je glede o ulogi eh, računskega sodišča. Sprašujem se, ali sploh ima kakšno vlogo pri tem zelo pomembnem delu, ki ga upravlja Olaf. Ali Olaf sploh uporablja informacije, ki jih nudi in ki jih ima um, Evropsko računsko sodišče in ali bi vi tu karkoli spremenili. Potem pa drugo vprašanje, preglednost kako vi vidite preglednost OLAF-a, kaj bi se dalo storiti in predvsem, kakšne so pravice tistih, ki jih preizkuje OLAF, kako se te pravice trenutno upoštevajo in ali bi vi karkoli v zvezi s tem spremenili. Hvala lepa. Hvala za vaše vprašanje. V zvezi z računskim sodiščem. Bil sem precej zaskrbljen v zvezi z sodelovanjem Olafa in pa računskega sodišča, kaj ti? Pravzaprav sodelovanja praktično ni. In eh, glede na to, da je tam skoraj 500 revizorjev, ni pa nekega skupnega usposabljanja, skupnih srečanj, sploh ni nobene izmenjave um, zaposlenih in če ne usposabljamo teh revizorjev za to, da prepoznajo goljofijo, oziroma če bi to naredili, potem bi lahko dobili bistveno boljše rezultate. In zato je treba poglobiti sodelovanje. Sedaj smo v situaciji, da bomo imeli še manj verov Torej, sodelovanje je ključni element za to, da zagotovimo boljše rezultate pri sodelovanju. Viri so namreč tukaj zelo široki in mislim, da je treba to nemudoma spremeniti. Kar pa se tiče preglednosti, pa sem povedal, da je to ena mojih ključnih vrednot. Prihajam iz vrednosti Finske, tam sem bil v vladi in tam je vse pregledno. In ko govorimo o davkoplačevalskem denarju, to ni naš denar, potem moramo biti še toliko bolj pregledni. In to preglednost bi rad unesel tudi v OLAV, zato da bomo zagotovili čim več informacij nadzornemu odboru in potem odboru za proračunski nadzor na to lahko prihodnosti računati. Seveda lahko so določene izjeme, ampak to morajo biti izjeme. To pa se seveda ne nanaša na tekoče preiskave. Hvala lepa, kolegica Ajala. Ena minuta in minuta za odgovor. Dobrodošli, gospod Itele. Veseli me, da ste tukaj. Vedno smo dobro sodelovali, tako kot ste eh, takrat, ko ste bili naš kolega, kot tudi takrat, ko ste bili na računskem sodišču in ste sodelovali z Evropskim parlamentom. Veseli me, da ste sedaj tukaj s to možnostjo, da boste zasedli novo funkcijo, se pravzaprav vrnili svojim verom. Najprej ste bili pri policiji, potem pri pravosodju. To je res zelo zanimiva karjera. Z nami ste doživeli krizo našega odbora v povezavi z Olafom. E, to, na to se nanaša že moje prvo vprašanje. Zanima me, kako boste izboljšali oziroma oblikovali odnose z nadzornim odborom, tudi upoštevajoč, da so tu še druge pomembne naloge, naprimer priprava kodeksa poklicne etike v zvezi z osebami, proti katerim se, eh, torej osebe, ki se preizkujejo. Potem, če se bo Evropski državni tožilec še razvijal in se bodo države odločile za to institucijo, kakšna je potem prihodnost Olafa kot pravosodna policija za Evropskega pravobranilca, kajti predstavljali smo si, da bo Olaf nekje blizu tega evropskega državnega tožilca. Torej, kako bomo v prihodnosti poskrbeli za to, da bo Olaf vse države prepričal o tem, da je evropski državni tožilca državni tožilec nekaj, kar omogoča veliko možnosti za vse države in da bi OLAF lahko postala pravosodna policija, ki jo potrebujemo. Hvala lepa za vaše vprašanja. Najprej vloga nadzornega odbora. Kot sem rekel, bi rad okrepil sodelovanje. Rad bi okrepil vlogo nadzornega odbora. kot rečeno, treba je nuditi vse možne informacije, razen seveda tiste o tekočih preiskavah. Drugače pa, če nimajo teh informacij, kako lahko izpolnijo svoje odgovornosti, kako lahko rešijo svoje naloge. Sam prihajam iz nadzor, nadzornega odbora, torej vem, da niso vaš na, na, um, nasprotnik, lahko so vaš najboljši prijatelj. Seveda so lahko včasih kritični, ampak le na tak način se lahko izboljšaš. Zato bi si želel zelo tesno sodelovati z nadzornim odborom. In tu ne gre samo za nadzor. Jasno je zapisano, da imajo tudi posvetovalno vlogo, torej lahko delujejo kot nek etični odbor, če bi bil jaz izvoljen. Vem, da je včasih prišlo do etičnih vprašanj in sam bi se obrnil na njih in jih vprašal glede njihovega mnenja. Kolega Črnecki. Ne, EKR, nihče z EKR, dobro, ALDE. Hvala lepa in pozdravljeni gospoditele. Dve vprašanje imam. Eno je bilo pravzaprav že odgovorjeno, kaj ti želel sem vas, va, želela sem vas vprašati, kakšen bo vaš odnos z nadzornim odborom OLAFA kajti doslej je bilo tako, da je Olaf omogočil samo omejen dostop do informacij. Kako boste vi tukaj postopali? Boste dovolili dostop do vseh datotek do ali boste um, tukaj omejili dostop? No, delno ste že odgovorili. Potem pa še nekaj. Imate zelo dolgo kariero, tako v finski kot v evropski uh, politiki. In tukaj ste na pot spravili dve zelo pomembni pobudi. Katere dve pobudi bi spostavili kot najbolj pomembni v vaši karieri? Hvala. Hvala lepa. Naj bom konkreten, kar se tiče posredovanja informacij nadzornemu odboru. Kot rečeno, vse informacije, ki so pravno dopustne, bi posredoval nadzornemu odboru. Torej, to je praktično vse, razen podatki v zvezi s tekočimi preiskavami. Ko pa je zadeva zaključena, pa vse. Zakaj bi zadrževali podatke pri sebi? To je pravzaprav garancija za to, da Olaf lahko dela, da je lahko neodvisen, če ima nadzorni odbor, ki ima upogled v to, kaj se dogaja. Predvsem, ko odpreš nek primer in ga potem odpreš, zapreš, je treba to takoj uh, pogledati in posredovati informacije, da tudi oni pogledajo, kaj je treba narediti in kaj ne. Če teh informacij ne daš, potem se lahko igraš s statistiko. Imamo toliko odprtih primerov in tako naprej. In če ni informacije, treba zaupati statistiki in to ni pravilno. Zato želim res postaviti zaupanje z nadzornim odborom. Potem pa drugo vprašanje. Tukaj sem bil v odboru za proračunski nadzor in bil sem poročevalec za proračun parlamenta. No, seveda je tu vedno tako da se nekateri s tem strinjajo, nekateri pa ne. Teg, in, ampak smo to rešili, tega se spomnim. Bart Stas, eno minuto in potem gospod Itele, eno minuto. Hvala lepa, eh, gospod predsedajoča. Rad bi se navezal oziroma rad bi pa vprašal po odnosov, no, saj se poznava. Torej, rad bi se povprašal po težkih odnosih, ki smo jih doživljali v zadnjih letih in sicer med zadnjim generalnim direktorjem ULAFA in pa eh, med eh, nadzornim odborom. Prej ste odgovorili tako, da boste zelo odprti in odkriti. Če bi sedaj postali novi generalni direktor ali bi uh, povsem oziroma popolno sodelovali z nazornim odborom in ali bi poskrbeli za popolno preglednost ne o tekočih dosjejih, ampak o primerih, ki so zaključeni, zato da bi lahko preverili, ali je Olaf pravilno preiskoval. Ali nam lahko to obljubite, torej popolno odprtost in preglednost? Že prej sem dejal, da je preglednost ena mojih ključnih vrednot, pa dal bi jim vse uh, možne informacije v skladu s pravno odgovornostjo in to pomeni, da bi jim dal vse informacije, ki se ne nanašajo na takoče preiskave. Sodelovanje je tako pomembno, no, seveda o tem ne bom odločal sam, ampak želel bi zelo okrepiti ulogo nadzornega. Uh, odbora. Oni bi morali delati tudi kot etični odbor. Ne samo, da bi dobili informacije, zagotavljali nadzor eh, in dobili tudi pravne nasvete, bili bi tudi etični odbor. Pogledal sem si predlog o nadzorniku eh, za OLAF. Moram povedati, da nisem tako navdušen. Zakaj bi ustvarjali nove plasti? Kaj ti že imamo ta dober eh, profesionalni odbor, nadzorni odbor, zaupemo torej njihovemu delu. In Olaf je zavezan podajati vse informacije, da bo ta lahko opravljal svoje delo. Eh, kolega De Jong. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Imel bi pravzaprav dve vprašanje. Prvo vprašanje se nanaša na eh, funkcijo nadzora nadzornega odbora in ta lahko opravlja dobro delo, če dobi več kompetenc. Številne države članice pravijo, da preiskav Olafa ne morajo uporabljati, ker so bili postopki nejasni in pa zaradi načina, kako so pridobili eh, dokaze, kajti to ni v skladu z nacionalnim pravom. Kaj boste tu storili? Zato, da, boste, da bi zagotovili eh, kakovost eh, pri pridobivanju dokazov. Kaj ti pravzaprav nimate izkušen s preiskavami, kako boste upravljali to nalogo? In potem še drugo vprašanje. To je pravzaprav uh, menedžmentska funkcija. Kako bi lahko opisali svoje menedžerske izkušnje oziroma kako želite v tej funkciji uporabiti svoje izkušnje? Če sem vas pravilno razumel, ste še enkrat povprašali po nadzorni politiki in pa potem, kako je to združljivo z, s procesnimi pravicami, s procesnim pravom. Mislim, da bo to odlično delovalo, oziroma če želimo, da bo to odlično delovalo, potem potrebujemo določene spremembe. Nisem pa vsem prepričan, da zadevne osebe sedaj nimamo, nimajo nobenega dostopa do dosjejev Olafa. Sedaj pravijo, da upravne preiskave niso tako močne in da ne posegajo tako osebne pravice kot kazenski postopki. Jaz se s tem ne strinjam, lahko bi bilo še slabše. Upravne preiskave so. Uh, prve na vrsti, potem pa se morda prelevijo oziroma nadaljujejo kot kazenske preiskave. E, to pomeni, da mora oseba dolgo čakati. Ena od e, temeljnih vrednot v Evropski uniji je ta, da morate biti vedno deležni poštenega sojenja. Ampak kako lahko pripravite pošteno sojenje, če ne poznate vseh podrobnosti, ki se nanašajo na vas. In poštenje sojenje se ne začne, ko se začne postopek, ampak takrat, ko odprete preiskavo. In to je zelo dolg uh, postopek. Upam, da, se, da, bomo zapo, da bomo spremenili te predpise, tako da bo Olaf lahko eh, opravljal to nalogo. Ustvarjanje točki je dobro, ampak mislim, da je treba zakonodajo tu poenos, poenotiti in harmonizirati, kaj ti sedaj izhaja iz tega nekaj nevarnosti. Kolega Valent, hvala lepa. Imel bi nekaj vprašanj. Prvo vprašanje je sledeče. Kako naravate izboljšati odnose med OLAF-om in pa med državami članicami? kajti sedaj imamo številne priporočila, ki se ne spoštujajo, torej zanima me, kako boste poskušali ustvariti kompromis. In tega, to ni eh, enostavno zagotoviti iz političnega vidika. In kakšen odnos bo imel Olaf do eh, novega urada Evropskega javnega tožilstva, kako boste upravljali eh, preiskave, želimo, da ne prihaja do podvajanja. In Torej, kako vidite vi sodelovanje z uradom Evropskega javnega toželjstva? Za vam je zelo široka karijera. Zanima me, kakšna jamstva nam lahko eh, date, da boste nepristranski eh, kot direktor glede na vaš politični CV. Hvala lepa. No, imam samo eno minuto na voljo in to je premalo časa, da bi odgovoril na vse tri vprašanja. Prvič, torej, države članice so izrednega pomena. Ne, je, te so vitalnega pomena. Sedaj ustanavljamo ofkose v vseh državah članicah, kajti pomembno je zelo tesno sodelovati za državami članicami. In potem je tu še dopustnost poročil Olofa. Torej, res uh, moramo med seboj sodelovati. Kar se tiče urada Evropskega javnega tožilstva, kot sem že dejal, najpomembnejše urodje je izmenjava informacij. Kako bomo to zagotavljali? Dobro bi bilo začeti na ravni direktorjev. Torej, direktorja morata sodelovati v prvi vrsti, potem pa bi morda kasneje zagotavljali uh, uradnike za zvezo. Torej, najprej je treba uh, govoriti na najvišji možni ravni. In kot sem dejal, uh, Če želimo, da to uspe, potrebujemo resnično tesno, pregledno sodelovanje. Pogosto je tako, da tukaj izrečemo lepe besede, ampak um, lahko se zgodi, da pride tudi do trenja med institucijama. Gospod Žak cher monsieur, je voudrais vous poser. Ja, eno vprašanje bi imel za vas. Nedavno smo slišali za smrt gospoda Totorina. To nas je vse zelo na nek način pretresalo. Gre za velikega šefa kalabrijske mafije. Sam sem šel na, na YouTube in gledal različne reportaže. In padal sem stola, ko sem eh, video reportažo na francoski televiziji, imam vse podrobnosti, če želite, kjer so v določenem trenutku prikazali mladega skesanca, 35-letnega, ki ga predstavljajo kot eh, enega eh, predvidenih prihodnih šefov eh, te mafije, če se ne bi predal pravosodju in pravi, da je kalabrijska mafija poneveri več milijard evrov evropskih sredstev na leto. In moje vprašanje je naslednje. Če boste postali direktor Olafa, ali boste takšne poneverbe obravnavali kot, eh, ene, kot eno od prioritet vašega dela? Če bom izvoljen, bo moja prva prioriteta boj proti organiziranemu čezmejnemu kriminalu. E, in pa tako je, da se okolje več čas spreminja in kriminalci se naučijo novih stvari. In če jim želimo slediti, moramo e, res sodelovati z vsemi e, akterji, potrebujemo pa tudi zelo dobro orodje spremljal sem nacionalne urade in nekateri uporabljajo, e, na nov način uporabljajo podatke. Torej, sem, torej če imate podatke, potem potrebujete uh, Eurojust, OLAF, uh, e, um, Evropska računska sodišče, uh, Eh, torej vse eh, inštitucije, ki se ukvarjajo z goljofijami, morajo sodelovati. Eh, in uporaba robotov je nekaj zelo revolucionarnega. Torej, treba je sodelovati zato, da se bomo na najbolj učinkovit način borili proti organiziranemu kriminalu. Gospod Salafranka. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zelo sem vesel, da lahko pozdravim kolega Itala v našem odboru. Vesel sem, da kandidira za eh, mesto direktorja. Poznamo njegove sposobnosti, prebrali smo se njegov življenjepis. Eh, gospod je bil eh, minister. In mislim, da lahko potrdimo to, da poseduje upravljalske eh, izkušnje in eh, te izhajajo iz njegove države, iz parlamenta. Bil je podpredsednik Evropskega parlamenta, eh, bil je tudi član odbora za nazor proračuna. Mislim, da boste dober za mesto direktorja. Govorili ste o pravici do informacij in pa o pravicah eh, oseb, eh, ki se preizkujajo. Mislim, da je eh, treba to zagotoviti, ampak ne tako, da se ogroža postopek. Morda se boste kolegi z menoj strinjali ali pa ne. Ne gre za sodelovanje med nadzornim odborom. Mislim, da gre tukaj za sodelovanje z nadzornim odborom in pa tudi za sodelovanje s tem odborom. Bil sem član odbora KONT in zavedam se, kako pomembno je to sodelovanje. Odbor KONT je edini, kjer sedijo predstavniki ljudstva, kajti vi ste eh, neposredno izvoljeni in zato ste tako pomembni rad bi prišel sam tako pogosto, kot boste želeli in želim si tudi osebnih stikov, kajti zaupanje med eh, kontom in Olafom je eh, velikanskega pomena. To je res vitalnega pomena in to zaupanje želim ohraniti, naj stane kar hoče, kajti to je tako pomembno. Eh, mislim, da bomo na ta način lahko pridobili tudi zaupanje državljanov. Kolega Bačitis. Hvala lepa, gospod predsedajoča. Gospod Itala. Vi ste eden naših štirih eh, kandidatov. Predstavili ste zelo impresiven seznam izkušenj, delali ste v tem odboru in po številnih evropskih inštitucijah. Verjetno se eh, boste spominjali razprave o sistemu za zbiranje podatkov v državah članicah. Videti je, da teh eh, sistemov še vedno nimamo in Olaf nima dostopa do vseh um, nacionalnih sistemov zbiranja podatkov, uh, ki bi se nanašali na absorpcijo sredstev Evropske unije. In to je problem zlasti, eh, če uh, imamo pred očmi uh, Eh, boj eh, proti eh, goljufijam, boj proti vzrokom za probleme, ne proti posledicam. In druga stvar, OLAF je inštitucija, ki dela pod nadzorom Evropske komisije. Ali ste zadovoljni s sodelovanjem oziroma kako si predstavljate sodelovanje v prihodnosti? Hvala. Hvala lepa. Da, povsem se strinjam z vami. Eh, ta eh, skupna eh, podatkovna baza je izredno pomembna in sodelovati moramo z državami članicami, zato da bi delili te podatke. To bo nesporno najboljši način za boj proti nepravilnostim. To pa zahteva veliko dela, kajti treba je govoriti z vsako posamično državo članico, kajti v državah članicah eh, poznajo zelo različne ravni podatkovnih baz. Kar pa se tiče komisije, eh, je seveda to zelo pomembno, kajti OLAF je del Evropske komisije in pomembno je, da z njo sodeluje. In to je treba imeti eh,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 hvala lepa, uh, hvala lepa za vašo predstavitev. Imel bi dve specifični vprašanji. Prvo je sledeče. Kako želite uh, rekrutirati oziroma zaposliti nove ljudi za OLAF? Kolikor vemo, je OLAF vedno uh, pritegnil uh, najboljše ljudi, ki se znajo boriti proti mafiji in tako naprej. Torej, kako boste motivirali uh, te uh, ljudi, da se vam bodo pridružili? In drugo vprašanje. Vaša predstavitev evropskim poslancom. Mi, evropski poslanci, ne dobimo poročil Olafa. Vi eh, teh poročil nam ne predstavljate niti kratkih različic. Zakaj Olaf tako nakratko komunicira z javnostjo? Ali boste to izboljšali? Hvala. Hvala lepa. Kot sem dejal, osebje je eh, največji zaklad, ki ga Olaf ima in seveda moramo ljudi motivirati. Tako kot na vseh delovnih mestih je treba pokazati, da so del tima in zato se vedno prizadevam. Sam eh, sem timski igralec in želim, da vsak v tej organizaciji ve in čuti, da je del tima. Direktor seveda zastavi usmeritev, v kateri eh, bomo šli eh, in tako, da bomo vsi vstopali po isti poti in zelo pomembno je motivirati zaposlene. Treba jim je povedati, da imajo možnosti za nadaljne usposabljanje, da obstaja možnost za napredovanje. Vem, da eh, je sedaj zaslediti skrb Eh, da bo 44 mest za urad eh, Evropskega javnega tožilstva. Torej, vprašanje je, koliko mest bo na voljo v prihodnosti. In mislim, da se to število 45 ne bo vedno eh, ponavljalo, tako da bodo imeli zaupanje. Hvala. Kolega Pirinski. Hvala lepa. To sem gospoditele. Imel bi nekoliko širše vprašanje. Na začetku tega mandata se je komisija odločila, da ne bo objavila splošnega poročila o korupciji v Evropski uniji, ampak da se bo lotila vprašanj eh, korupcije eh, v eh, evropskem semestru in sicer pa v posamičnih državah članicah. Vi ste omenili, da, so, da, se, da so korupcija in pa nepravilnosti čezmejnega značaja. In mm, sedaj bi imel vprašanje, ki sem si ga zastavil. Obstaja nekakšna ideja, da so nekatere države bolj skorumpirane kot druge in to zlasti velja za države, kot eh, je naprimer Bolgarija ali pa za druge države iz vzhodne Evrope. Hkrati pa vemo, da številne te, imajo številne teh schem izvor v starejših državah članicah. Vprašanje je, kako boste resnično nepristranski, in kako boste posamični primer postavili v pravilni kontekst, ne pa, da bi izhajali iz tega, da, oziroma ne, da bi domnevali, da gre pri tej, da gre pri določeni državi za vprašanje korupcije. Hvala lepa. E, mislim, da je zelo pomembno, to, da nimamo nobenih eh, domnev, nobenih predsotkov v zvezi z državami. Pomembno je, da zaupamo v profesionalno delo. In treba je zbrati dovolj dokazov, preden začnemo z delom. Seveda eh, ne more eh, prevladati mišljenje, da je ena država boljša od druge. To ne bo delovalo v Evropski uniji. Izgubili boste fokus, če boste sestavili listvico držav in rekli, da bomo šli v eno državo, ker je slabša od druge. Eh, preučevali bomo od primera do primera in ne bomo eh, sestavili nobene eh, listvice držav. Kolega Novakov, izvolite. Hvala lepa. Gospod Itala. Eh, bili ste eh, namestnik eh, ministerskega predsednika, bili ste ministr za notranje zadeve. Ali mislite, da bi morali kompetence razširiti? Danes Olaf ugotavlja načine, kako se, preizkuje načine, kako se uporabljajo evropske sredstva. Vse je odvisno od nacionalnih organov, ki vodijo preiskave in zagotavljajo postopke oziroma so odgovorni za postopke pred sodišči in tako naprej. In drugič, kako vidite vlogo uh, Evropskega javnega tožilstva. In kako se predstavljate sodelovanje tega urada eh, z Olafom? To je evropski problem in potrebujemo evropske rešitve. Ali mislite, da je sodelovanje možno? Hvala. Ja, eh, torej, najprej, kar se tiče razširitve delovanja Olafa. Da, mislim, da bi morali delovanje Olafa res nekoliko razširiti, kajti uh, to izhaja tudi iz ocene. Najprej torej, treba je spremeniti dostop do finančnih tokov in pa do bančnih računov. Če preizkujete finančni kriminal in nimate niti eh, pravice, da bi prosili za dostop do bančnega računa, kako boste uspeli? Eh, bil sem presenečen, ko sem videl, da Olaf nima dostopa do eh, bančnega računa. Torej, to je prva stvar, ki bi jo morali spremeniti. Druga stvar pa je dopustnost eh, poročil Olafa um, pri uh, nacionalnih sodiščih. Kajti Olaf sedaj opravi delo, potem pa je rečeno, da to delo ni dobro za sodišča. Torej, In potem je treba začeti na začetku in to ni v redu. In potem, kar se tiče. Torej, eh, dostop do eh, bančnih podatkov je povezan tudi z DDV-jem. In zato je to zelo pomembno in jasno je, da ULAF more dobiti to možnost preiskave. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Gospod Kun, hvala lepa, gospod predsedojoča. Gospod Itala, vprašanje gre v isti smeri. Zlasti, kar se tiče DDV-ja, obstaja konkurenca med državami članicami in med OLAF-om, eh, ko gre za goljufije na tem področju. Kako bi vi na tem področju poskušali um, odpraviti ta pritisk konkurence in zagotoviti to, da bomo zasledovali isti cilj, namreč, da bi eh, se borili proti goljofijam DDV, a ne da bi uh, si bili pri tem drug drugemu konkurenčni. Hvala. Eh, kot sem dejal, to je treba pojasniti v uredbi. DDV je v uredbi BIF, mislim, da je to zelo velik in dober korak. Potem pa imamo še uredbo uh, Urada Evropskega javnega tožilstva. In tam je to vključeno, ampak ko gre za OLAF, temu ni tako. In kaj bo, če bo urad prosil OLAF, da naj pomaga pri preiskavah DDV-ja? Potem lahko uh, OLAF samo odvrne, da to ni v uh, njegovem mandatu. Mislim, da je to treba nujno popraviti, sicer to ne bo delovalo. In zato mora moramo zagotoviti sodelovanje med državami članicami. Kajti opazil sem, da nekaterim državam članicam ta uh, zamisel ni všeč, namreč, da bi pojasnili, da bi uredili uredbo OLAF-a. Potrebujemo um, strinjanje v zvezi s tem. Tukaj zadeve v parlamentu ne bodo problematične, ampak svet bi znal biti problematičen, zato se moramo nekoliko bolje eh, pogajati. Čakamo pa na predlog Evropske komisije. Hvala lepa. Eh, no, sedaj pa bom sama postavila vprašanje v, zvezi, eh, v imenu ELS. Eh, rada bi postavila vprašanje v zvezi z menedžerskimi izkašnjami. Kakšne imate? Olaf je konec koncev veliko podjetje. In drugo vprašanje se nanaša na odnos s komisijo. Klerinška hiša, kakšno prihodnost ima? Torej, vse čas te, eh, tečejo razprave o OLAF-u, o komisiji, oziroma kdo ve, kaj vse se tam, o čem vse se tam še razpravlja. Hvala. Torej, najprej upravljanje OLAF-a. Pogledal sem si strukturo OLAF-a in ta je podobna eh, strukturi, ki jo je nekdaj imelo Evropsko računsko sodišče imajo torej strukturo, različni oddelki, ki se ukvarjajo z različnimi nalogami. In v Evropskem računskem sodišču smo ugotovili, da to ne deluje na najboljši način, kajti to ne zagotavlja prožnosti. Ker še nisem bil v OLAF-u, ne vem natančno, kako deluje. To, da če želite Eh, hitro delati na prioritetah in na novih prioritetah, potem eh, ta pul eh, ni v redu, torej ta pul, ki ga ima računsko sodišče, oziroma boljši je tak pul, ki ga ima se ta računsko sodišče, ne več različni oddelki. In morda bi bil to učinkovitejši. Eh, način, kako bi lahko Olaf delal. Zlasti, kar se tiče urada Evropskega javnega tožilstva. Kajti, če bo ta prosil Olaf za pomoč, potem se bo moral ta hitro odzvati. Morda bi se lahko zgodilo, da če bi imeli takšno strukturno eh, ureditev, potem to ne bi bilo najboljše. Yeah, I, I think it's uh, very important with uh No, mislim, da je zelo pomembno sodelovanje z Evropsko komisijo. Dejal sem, da je najpomembnejše sodelovanje z vsemi akterji. Torej, komisija pravzaprav ni akter, kajti Olaf je del komisije. In zato mislim, da potrebujemo zelo dobro zaupanje. Um, in pa uh, sodelovanje z vsemi uh, komisijskimi službami mora biti odlično. Hvala lepa, s tem smo pri koncu zaslišanja. Najlepša hvala, predlagam, da kar takoj nadaljujemo. Zaenkrat pa hvala lepa, vse dobro, kolega Kalfin pa nas že čaka. Izvolite.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 predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, člani odbora. S tem postopkom na bi parlament in odbor za nadzor proračuna še posebej igral aktivno vlogo pri izbiri generalnega direktorja Olofa, pa tudi pri oblikovanju prihodnje politike tega internega organa komisije, katerega namen je zaščita finančnih interesov evropskih državljanov in uprave oziroma administracije. Evropske unije. Z veseljem predstavim eh, svoje stališče, svoje eh, predloge odboru skupaj z ostalimi kandidati v ožjem izboru. Vsi vemo, odkot izhaja OLAF in kako je ta organ nastal iz namenske skupine komisije v ločen organ, ki nam izvaja neodvisne eh, preiskave in sodeluje s številnimi deležniki. OLAF je dosegal dobre rezultate in je zauzel pomembno mesto v boju proti goljofijam. Kljub vidnim rezultatom pa Olaf v zadnjih letih ni uspel zagotoviti eh, tekočih stikov s parlamentom in nadzornimi odbori eh, in zagotavljanju ustrezne doslednosti za vse deležnike. Kot eh, prihodnji generalni direktor želim predvsem ponovno vzpostaviti dialog z vsemi deležniki. Olaf lahko predstavlja eh, močno, učinkovito, obenem pa tudi transparentno, razumljivo uh, telo, organ v boju proti goljofijam. Dobre odnose med sebojno razumevanje eh, z odborom KONT v Evropskem parlamentu in z nadzornim odborom je ključna naloga novega direktorja. Obstaja seveda dober razlog eh, za to, da gledamo in delamo v isto smer. Pričakujem, da bomo v času, ki bo na voljo za vprašanje, lahko poglobljeneje spregovorili o tem. Ključna naloga bo tudi vzpostavitev dobre delovnih odnosov z novim uradom Evropskega toživstva, EPPO, ki naj se ustanovi v prihodnje leto. Nikakršnega razloga ni za kakršnokoli konkurenco med eh, temi dvema organama. Ustanovitev EPPO je ključni korak naprej, ki bo omogočil Evropski uniji, da ščiti finančne interese evropskih davkoplačevalcev in da zagotovi tudi eh, močen in učinkovit boj proti goljofijam. To bo tista trdna roka, ki bo lahko vse premere goljofije prevedla pred roko pravice. Eh, če želimo izpolniti ta pričakovanja, mora EPPO biti deležen podpore z vseh strani, vključno z OLAF-om. Komisija mora prav tako storiti vse za to, da motivira vse države članice naj eh, spremijo in sodelujejo pri delu EPPO-ja. Ob krepitvi EPPO-ja OLAF lahko igra zelo pomembno ulogo. Gre namreč za interni organ, ki je aktiven v vseh državah članicah in ki ima na voljo eh, prvovrstne preiskovalce. Olaf ne le preiskuje goljofije v kontekstu evropskega proračuna, temveč tudi eh, preiskuje eh, grobe nepravilnosti v evropskem upravnem sistemu. Imamo svoje vrstne izkušnje in tudi pristojnosti, ki jih je potrebno še okrepiti in uporabiti za zaščito evropskih državljanov in njihovih interesov. Treba je jasno razmejiti pristojnosti OLAF-a in EPPO-ja eh, za zagotavljanje učinkovitosti v boju proti goljofijam. OLAF bo vsekakor pri delu podpiral EPPO. Poskrbeti moramo za troje. Ne sme prihajati do prekrivanja ali podvajanja preiskav, ki jih izvajate OLAF oziroma EPPO, prost pretok informacij v obeh smerih in nobenih eh, pravnih vrzeli ali sivih območij, ki bi omogočali um, tudi izogibanje se našim prizadevanjem za boj proti goljofijam. Z veseljem se bom eh, v to bolj poglobil pri vaših eh, vprašanjih in mojih odgovorih. Sodelovanje med OLAF-om in EPPO-jem in eh, tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom in nadzornim odborom ter drugimi deležniki predstavlja eno od mojih prioritet za OLAF. Druga prioriteta pa bo seveda dvigniti transparentnost, učinkovitost preiskav in tudi aktivno uvajanje novih tehnologij pri porabi evropskega denarja in nadzoru nad porabo. Celoten evropski sistem boja proti goljofijam je na točki preloma. Čaka nas eh, velika preobrazba in preiskave danes niso ključna stvar. Eh, pri Olafu. Številne odlične preiskovalce namreč že imamo. Ključno pa je, da Olaf ustrezno pozicioniramo kot učinkovit sestavni del sistema bojov, boja proti goljofijam in da se zagotovi evropskim državljanom in institucijam, da se njihovi interesi dejansko ščitijo. Boj proti goljofijam ni izgradnja močne organizacije. Gre za vzpostavitev učinkovitega eh, odpornega organa, ki bo dosegal rezultate in ki bo garant interesov naših državljanov. Počutim se pripravljenega in eh, kompetentnega doseči ta rezultat. V svoji karieri sem pogosto delal pod pritiskom v eh, strogih časovnih rokih, znam se upreti političnim pritiskom, imam ustrezno osebno integriteto in znam tudi krmariti med zelo raznolikimi interesi. Poznam evropski proračun številnih vidikov, eh, sveta, parlamenta, komisije, organiziral sem tudi izdajanje evropskih eh, proračunov na nacionalni ravni. Poglobljeno poznam evropski proračun in zame proračunska politika ni le stvar distributivnih funkcij, ampak gre tudi za učinkovitost eh, javne porabe in ustreznih zagotovil davkoplačevalcem. Vem, kje so ključna tveganja za goljofije in kako se lahko borimo proti letem. Prepričan sem, da če bom izvoljen, eh, lahko predstavljam učinkovitega generalnega direktorja Olafa in eh, vodja, ki bo znal dosegati cilje, ki bo znal upoštevati doseženo in se soočiti tudi z novo realnostjo. Nimam na skriži interesov eh, glede na moje dosedanje funkcije. Gospa predsednica, spoštovani člani odbora, hvala za To priložnost vam predstavim mojo vizijo Olafa, z veseljem odgovorim na vaše vprašanja. Imel sem tudi priložnost služiti na odboru KONT in poznam eh, veliko eh, mero strokovnega eh, znanja in integritete, ki smo jih pričali v tem odboru. Hvala. Hvala, ponovno prvi besedo dobi gospod Sarvama. Hvala, predsedujoče, hvala, gospod Kalfin, za vašo prisotnost. Morda se mene ne spomnite, jaz pa se vas vsekakor spomnim eh, iz. Eh, več let nazaj. Kot prvo, uloga Evropskega računskega sodišča je zelo zanimiva. Oziroma, z drugimi besedami, ali ta organ ima sploh neko vlogo, kar zadeva OLAF in preiskave, ki jih izvaja OLAF. Ali OLAF uporablja informacije, ki jih Evropsko računsko sodišče poseduje in ali bi vi kot generalni direktor to kakorkoli želeli spremeniti. Drugo vprašanje, transparentnost. Kako bi vi obravnavali vprašanje transparentnosti kot general direktor OLAFA in kako eh, vidite upoštevanje pravic preiskovancov v trenutnem kontekstu izvajanja nalog in eh, funkcij OLAFA? Hvala, gospod Sarvama. Če odgovorim na vaše vprašanje, najprej vloga Evropskega računskega sodišča. Gre za dva organa, katerih naloga je boj proti goljofijem v javnih financah EU. Imamo formalno odločbo o računskem sodišču, ki velja od novembra lansko leto, ki vzpostavlja mehanizem za interakcijo med Evropskim računskim sodiščem in OLAFom. In tu gre za izmenjavo podatkov, gre za angažiranost ene ali druge strani, ko jo se je potrebno odzvati na poizvedbe eh, ene od eh, strani in drugo je tudi vprašanje razkritja informacij. Ta mehanizem je dober, ampak eh, mislim, da se bo potrebno nekoliko vprašanje natančneje pogovoriti o izvajanju. Nekateri kolegi pravijo, da zadeva funkcionira nekako na robu zakonitosti, ko gre za obravnavo teh podatkov in da je zato potrebno okrepiti eksante spremljanja, ki ga izvaja OLAF. Postopkovne smernice in postopkovna zagotovila pa so tudi ključnega pomena, ker je tudi tam je nekaj pomakljivosti. Torej, če govorimo o ulogi, o interakciji med eh, Evropskim računskim sodiščem in OLAFom, imamo utečeno prakso in mislim, da je odložba Evropskem računskem sodišču dobra. V preteklosti je bilo tudi več posebnih poročil o delu OLAFa, imamo tudi zelo jasna mnenja glede pravnih eh, vprašanj vezanih na delo Olafa in tudi na vlogo nadzornega odbora. Ampak, in to mislim, da je tisto, kar je ključnega pomena z postopkovnega vidika, pomembno je, da se zagotovijo postopkovne, postopkovne garancije. Pa transparentnost? Ja, minuta za vprašanje, minuta za odgovor. Dve minuti sta že potekli, tako da je naslednja gospa Ajala. Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot prvo, pozdravljam gospoda Kalfina tu v naši sredi. Ja, tudi eh, vaš življenjepis je zelo impresiven. Bili ste minister, imate veliko izkušenj v Evropski uniji. In morda je zato najbolje, da se kar lotimo bistva. V skupini za lastna sredstva, v skupini gospoda Montija, se eh, vedno na nek način prepiramo na to temo, tudi gospa Gresle se bori s proračunskimi agencijami, ampak nadzor nad temi lastnimi sredstvi pa je nekaj, kar vidimo, je bilo tudi potvrženo številnim goljofijam, tudi na področju DDV, naprimer v Združenem kraljestvu. Tako je treba preučiti, odkot to izhaja, da lahko ohranimo ta lastna sredstva, še posebej glede na zelo kompleksna mejna oziroma čezmejna vprašanja. In mene zanima, kako vi menite, da bi lahko generalni direktor Olafa bil ključnega pomena pri razjasnitvi nekaterih sivih eh, con, kjer izgubljamo lastna sredstva zaradi goljofij. Rekli ste, da si želite tesnejše stike z nacionalnimi parlamenti. No, mi pri Olafu vidimo, da ko gredo ti dosjeji na nacionalna sodišča, popolnoma izgubimo potem kakršenkoli pogled v zadeve. In zato vas sprašujem, kako vi zadevo vidite, kako vi menite, da bi lahko bolje sledili tem dosjejem v državah članicah, kar zadeva torej OLAF in nacionalna sodišča. Hvala lepa. Ja, del odgovora bo tudi odgovor na vprašanje gospoda Sarvamaja. Transparentnost je v veliki meri povezana mm, tudi s tem, kako se izbirajo primeri, s tem, kako se potem nadalje izvajajo preiskave. In to je povezano tudi s tem, kako je celoten postopek organiziran znotraj OLAF-a. No in tudi tu menim, da je ključno, da izboljšamo postopkovne garancije, se pravi, da se zaščitijo pravice preiskovancov in da se zagotovi tudi transparenten proces. Eh, tu mislim, da bo treba stvari izboljšati. Kar zadeva primere, ki romajo na nacionalne sodišča, le 30 odstotkov jih doseže epilog, kar je izredno nizka stopnja učinkovitosti. In to sem imel v mislih, ko sem govoril o učinkovitosti. To mislim, da lahko izboljšamo z vlogo EPPO-ja, ki mislim, da bo igral pomembno vlogo in tako bo del primerov neposredno romo na nacionalna sodišča in to bo možno izboljšati tudi, če bo Evropska komisija razvila nadaljno politiko za vsaj boljše poročanje o goljofijah in seveda tudi upoštevanje ugotovitev OLAF-a. Ampak ponovno, EPPO bo to po mojem mnenju ključen korak naprej. Gospod Labajova, hvala gospod predsedujoče. Ja, dobrodošli tu, gospod Karfin. Glede na vaše izkušnje z evropskimi financami na evropski in na tudi nacionalni ravni, me zanima, kje menite, da bi morala biti vloga Olafa močnejša v kontekstu boja proti goljofijam v kontekstu javnih financ? In kaj so najbolj tvegana področja za goljofijo v evropskem proračunu? In v tem kontekstu, kje bi morala transparentnost dela Olafa postati boljša? No, potem je tu še eno vprašanje, ki je zelo pomembno za nas, kako bi razvili in ohranili boljše odnose z nadzornim odborom. Imate kakšno jasno vizijo in kakšen jasen cilj s tem v zvezi? Hvala. Hvala za ta vprašanja, gospod Dabajeva. Močnejša vloga Olafa v celotnem sistemu boja proti goljofijam bo nekaj, kar bo nastopilo, ko bo Olaf eh, našel svojo vlogo v kontekstu EPPO-ja. EPPO eh, e seveda lahko neposredno preganja potem primere pred sodiščem. Vse članice žal niso eh, tudi se odločili za sodelovanje v EPPO-ju, tako da bo tu potrebno postoriti še kaj. Ključna tveganja za evropske javne finance pa so mm, DDV, čezmejni DDV 150 milijard, ocenjuje komisija, izgubo vsako leto. 50 milijard odpade na davčne vrtiljake, vrtiljake. Potem imamo tihotapljenje tobaka, 10 milijard približno je tu goljofevih praks vsako leto, potem so tu javna naročila in potem je tu tudi težava z finančnimi inštrumenti. Za vsako od teh eh, tveganj imamo seveda načrt eh, pri Olafu. Seveda tu stvari lahko še okrepimo, eh, če, bomo, če bi imeli več časa, bi šel v podrobnosti samo 10 sekund, kar zadeva nadzorni odbor. Zelo pomembno je, da ko se odločamo o ex ante spremljanju dela OLAF-a, da se o tem odločamo skupaj z nadzornim odborom, da poskrbimo tako za neodvisnost OLAF-a, kot tudi za to, da zagotovimo nek nadzor nad tem, kar OLAF počne. Kolega Stas, izvolite. Dragi voržiter, uh, eh, velkom. Uh... Eh. Hvala, predsednica, in hvala tudi nekdanjemu kolegu. Pozdravljeni tukaj. Zanima me, Kako boste kot bodoči Olafov direktor opravili s primerom, da bi vam bilo predloženo cel kup primerov iz vaše države? Imate veliko političnih izkušenj, politične uh, funkcije ste imeli. Kako bi se lahko tukaj distancirali od primerov korupcije ali pač nekih primerov iz vaše države? Kako bi uh, se zaščitili proti temu, kaj bi naredili konkretno. Potem nadzorni odbor. Nadaljeval bom tam, kjer je končala Martina. Med eh, prejšnjim generalnim direktorjem Olafa in nadzornim odborom je prišlo do sporov, sodelovanje je bilo pomankljivo, nekdani generalni direktor ni bil pripravljen odkrito sodelovati s tem nadzorom in eh, podajati informacije tam, kjer je bilo to možno. Kako pa vi gledate na to? Hvala. Mogoče bodo primeri proti moji državi. Seveda ne bi bil opleten v odločanje o teh primerih. Če dovolite na splošno, mora, se mora uh, direktor Olafa distancirati od konkretnih uh, primerov, sploh če, lahko, če mora odigrati tudi vlogo pri pritožbah, torej se mora distancirati, ampak eh, seveda, če pa se katerikoli eh, primer nanaša na njegovo državo ali nekdanje eh, funkcije njegove, potem pa seveda sploh ne more biti, imeti nekega stališča v zvezi s tem in to je treba jasno povedati. Vem, da so bili problemi s prejšnjim generalnim direktorjem, um, in nadzornim odborom. Bil sem v odboru, ko smo na dolgo in široko o tem razpravljali in mislim, da se je marsikaj mora spremeniti. Tak, tak, do tega je prišlo zaradi različnih dejavnikov, med drugim tudi osebnih uh, zamer. Sedaj pa so se stvari spremenile. Tu je nov uh, nadzorni odbor, ki ga vodi oseba, ki jo vsi zelo dobro poznamo. In vloga tega odbora je pomembna, mora biti neodvisen. In glavni problem do sedaj je bil, ali naj nadzorni odbor dostopa do informacij in seveda mora biti obveščen o tem, kaj se dogaja, ne pa o konkretnih primerih. Hvala. Kolega De Jong. Hvala. Jaz bi tudi tu imel nekaj vprašanj. Kaj ti pri dostopu do informacij je šlo za to, kje je meja pri tem dostopu? Splošne informacije niso bile problematične. Problem je bil ocena zaključenih problem, eh, primerov. Ne gre torej samo za to, ampak tudi za posamezne primere. Potem še eno vprašanje države članice. Pridobivanje um, dokazov OLAFA ni v skladu z določenimi nacionalnimi postopki. Kakšne postopkovne garancije boste vi tukaj uh, zagotovili, da boste ta argument tukaj lahko odpravili? Hvala, gospod De Jong. Eden od glavnih tem, ki jo je treba po uh, pripraviti, so postopkovne garancije in ex ante nadzor. Torej, če bomo izvajali tudi ex post nadzor nad delom OLAFA. Postopkovne garancije se nanašajo na pravico do preiskovanja ljudi, do uh, dostopa do uh, datotek, do ustreznega časovnega okvirja, pravica do zasebnosti in uh, Olaf vsekakor ne, ne bi smel stopati v neke pisarne in zbirati zasebnih informacij, torej to mora biti jasno. To je del te transparentnosti, če ne želimo, da bo Olaf sumljiv. Potem pa potrebujemo uh, delujoč EPPO, zato bomo lahko izvajali tudi ex ante nadzor EPPO-ja. Ko bodo vse države članice članice EPPO-ja, bo treba to uh, opraviti znotraj eh, nadzornega odbora, vsekakor pa so potrebne jasne eh, postopkovne, eh, postopkovna jamstva za to, da se lahko ukrepa ustrezno. Kolega Žak. Bonjour, monsieur Kelfin. Euh, je voudrais vous Hvala, gospod Kalfin. Rad bi predvsem spregovoril glede pravice do obrambe. To vprašanje, ki ste ga že slišali. Za pripravo na današnje razlišanje sem se lotil poročila francoskega spodnjega delovnega parlamenta na temo OLAF-a in uh, njihovega načina dela, metode dela. V, na strani 22 je govora o ponarjočih se kršitvah temeljnih pravicah. Prihaja namreč do kršitev individualnih pravic, kot so domneva nedožnosti in podobno, vse to je evropski nadzornik izpostavil kot eh, kršitev temeljne listine o, tem, o pravicah in pa člen 6 PDEU. In eh, Olaf eh, torej, očitno ne pozna enega ključnih elementov učinkovite in pravične preiskave. Tu je torej problem temeljnih pravic, tu je tudi problem neprevidnosti preiskav Olafa in nekateri kolegi, tudi vi sami, uh, ste to že omenili. In zanima me, ali nam lahko zagotovite, da če boste vi prevzeli vodenje tega organa, ne bo več eh, prihajalo do nezakonitih prisluškovanj, ne bo več prihajalo do uh, nedovoljenih eh, zasegov računalnikov v pisarnah, kajti ko se to odvija na francoskih tleh, je to kaznivo dejanje. Tako so torej moja vprašanja, ne le načeljna, ampak konkretna. Želim me vaše konkretne angažiranosti, vaše konkretne zaveze. No, in eh, morda bom šel prižgati kakšno svečko v samostan Rila, zato da boste vi izvolili. Hvala lepa, gospod Žak, vsekakor je ena od naših eh, nalog ta, da zagotovimo ustrezna postopkovna jamstva. Ne gre eh, zgolj za francoske primere, gre torej za več primerov, ki so zdaj pred Evropskim sodiščem, ki kaže na to, da vlada pomankanje ustreznih jamstev za preiskovance in da to predstavlja velik problem. To zdaj primerjati z drugimi nacionalnimi institucijami, tu vidimo, da ima Olaf eh, bistveno več eh, možnosti kot nacionalni organi, ki možnosti, ki gredo uh, včasih tudi onkraj tistega, kar določa listina o temeljnih pravicah. Mislim, da je to kar ključno, da se vzpostavijo ustrezne postopkovne mm, pravice oziroma postopkovna jamstva. Gospod Novakov. Hvala lepa, spomnim se leta 2015, ko je naš odbor se ukvarjal z podobnimi zadevami. To je bila res zahtevna tema. Eden od primerov je bil, da skoraj 70 odstotkov priporočil nadzornega odbora niso bile poštevane. Več kot 400 preiskav se je uvedlo na isti dan, mislim, da je bilo v začetku februarja 2012. Torej, takrat je bilo to kar grozljivo. Kako lahko, po vašem mnenju, preprečimo takšno situacijo v prihodnosti? Hvala. Uh, Hvala, gospod Novak, za to vprašanje, ki, nanaša, ki se spet nanaša na odnos med uh, nadzornim odborom in med OLAFom. In ponovno lahko rečem, da je tu treba spostaviti sodelovanje. Nadzorni odbor je tisti organ, ki zagotavlja neodvisnost OLAF-a in nima smisla, da bi si te dva odbora na, oziroma te dve stanovi nasprotovali. Vem, kaj si je za temi primeri. Tu so bile tudi uh, osebne, osebni spori oziroma nasprotna mnenja v zvezi s tem, kaj bi kdo smel in kaj uh, Eh, ne in mislim, da je to za nami, da so te časi za nami. Nadzorni odbor je pomemben organ in mora imeti dostop. Ne gre samo za to, da bi imeli nek avtonomen sekretarjat, eh, ampak tudi sam odbor mora imeti možnost za to delo. To tudi to, kar sem omenil z ex-ante dejavno, nadzorom ex-ante dejavnostmi povezani z ex-ante nadzorom. Hvala lepa. Kolega Von. hvala, opravičujem se, ker sem pozan. Moj let iz Cardiffa zjutraj je bil odpovedan. Kolegi so kar nekaj povedali o nadzornem odboru in mislim, da z novim nadzornim odborom in novim generalnim direktorjem bo priložnost za nov začetek. Um, moje vprašanje se nanaša na EPPO, na ustanovitev tega organa. Mislim, da. vse skrbi neko podvajanje dela med Olafom in EPPO-jem, ampak zanima me, kakšno bo imel vlogo Olaf pri preiskovanju finančnih nepravilnosti pri evropskem denarju oziroma pri denarju povezanim z Evropskim parlamentom. Hvala, gospod Von. Če govorimo o odnosu med novim EPPO-jem in Olafom, je to še vedno zakonodaja, ki se pripravlja in upam, da bo Olaf tudi dejaven pri uh, končni pripravi. Mislim, da govorite tudi o odnosu med uh, javnim toživcem in finančno uh, policijo. To je neka taka primerjava. Olaf ima možnosti delati na tem področju in odlično bi bilo, če bi lahko delal tudi pod nadzorom EPPO, da bi uh, torej potem dejansko uh, pred, zakon, pred pravni sistem privedli določene primere. Torej, tu bo seveda neka uredba, ki bo uh, Eh, zagotavljala sodelovanje, ampak mislim, da bo to dobro urejeno. Ne bo prišlo do podvajanja, predvsem do podvajanja preiskav. Eh, vsekakor pa ni treba dovoliti, da bi prišlo do nekih vrzeli, za katere potem nihče ne bo prevzel odgovornosti. Torej mora tukaj potekati um, pretok informacij v obe smeri in Olaf lahko lahko izkoristi močnejšo vlogo EPPO-ja za to, da določene primere privede do končne rešitve. Hvala, sedaj bom prevzela naslednji sklop. Imamo vprašanje v zvezi z vašimi izkušnjami s policijskimi preiskavami. E, torej, ni dovolj, če imaš dobro voljo, to ni, moraš imeti tudi strokovno znanje, da to izvedeš, moraš razumeti, kaj, pred, s čim se mora soočiti tisti, ki preizkujejo takšne um, postopke. Potem pa me zanima, kako boste uh, tudi obravnavali interne zadeve. Tukaj je vedno vprašanje neodvisnosti direktorja Olafa. Hvala za vaš odgovor. se pravi postopki clearing house, kar pomeni kliriške hiše, to je eh, srečanje generalnega sekretarja komisije, zato da se razpravlja o uh, primerih, ki se nanašajo na zaposlene pri komisiji. To je torej ta kliriški postopek. Hvala, predsednica. Kar se tiče ekspertiz, ti zdaj dejansko nimam izkušen kot policist ali kot preiskovalec, ampak eh, imam pa izkušnje z vzpostavitvijo eh, sistema za boj proti goljufijam in to v večjem obsegu. S tem imam izkušnje v, svojem, v svoji državi. Poleg tega pa dobro poznam javne finance Evropske in unije. In vem, in tudi poznavanje goljufije v celem tem sistemu je nekaj, eh, kar je s tem povezano, to ni ločeno. In mislim, da je tu tudi znanje preiskovalcev zelo veliko, torej ne gre saj zdaj za to, da se omešavam v preiskave, ampak da zagotovim pravilno pozicioniranje OLAFA. Uh, To se bom, za to se bom jaz potrudil. Seveda se bom zanašal na obstoječe znanje. Kar pa se tiče neodvisnosti OLAF-a, kadar bomo razpravljali o nekom iz komisije, pa, tu pa mora nadzorni odbor opraviti svojo e, nalogo. To ne more OLAF opraviti sam, zato je tu nadzorni odbor. Mora zagotoviti. E, možnosti za delo, ampak če odloči, da gre za, in, in tu mora na nadzorni odbor odločiti, če je to nekaj za OLAF. In seveda je treba potem tudi izkoristiti vsa postopkovna jamstva. Kolega Bačitis. Hvala lepa. Zelo me veseli, da ponovno vidim kandidata tukaj, ki je kandidat za zelo pomemben položaj. To je drugi kandidat, torej vi ste drugi kandidat in prišlo je do tehničnih zapletov. In pravzaprav, pravi govornik, sem pozabil svoje vprašanje. No. Zelo sem vam hvaležen in zelo sem vesel, da kar nekaj veste o Olafu in da kandidirate za ta položaj zelo odgovorno. Marsikaj je bilo že vprašano še. Eno pomembno vprašanje pa je, katere so po vašem mnenju tri najpomembnejše naloge, da se spremenijo načela delovanja OLAFA in kako se lahko spremeni odnos med eh, OLAFom, Evropsko komisijo in državami članicami. Kajti OLAF je odvisen od Evropske komisije, ker je ta pravno odgovorna za vaše dejanja. Hvala lepa. Evropska komisija mora narediti marsikaj za to, da bo tudi OLAF deloval. En od teh zadev je prizadevanje, da spostavim možnosti poročanja o goljufivih praksah kaj ti naši pravni sistemi so zelo različni. Komisija lahko spostavi standarde za nadzor proračuna in komisija je tista, ki OLAF-u omogoča, da kot nek interni organ uh, preverja, ali je prišlo do goljofije. smo administrativni del komisije in zato je vaše vprašanje zelo pomembno. In tudi tisto vprašanje odprej, če je karkoli povezano z uh, goljufijami znotraj komisije, potem mora imeti OLAF proste roke in tudi nadzorni odbor mora biti tu možnost eksante nadzora. Kolega Pirinski. Hvala lepa in prav toplo pozdravljeni. Moje vprašanje pa je, omenili ste pomen izbere primerov, prav tako ste omenili to, da je veliko goljufije povezane z DDV-jem. Veste, da je tudi vedno večja skrb zaradi pranja denarja, izogibanja davkov. Celotno gospodarsko nekako stremi k temu učinku. Ali kot direktor Olafa verjamete, da bi morali spremeniti način izbiranja uh, primerov, zato da bomo se posvetili tistim nujnim zadevam, ki doste niso bili tako zelo v spredju, morda se ne strinjate z vami, ampak večinoma eh, so se um, primeri nanašali na nekatere države, ki se zdijo bolj koruptivne kot druge. Hvala lepa. Vse, kakor vam bodo ljudje iz OLAF-a povedali, kar se tiče, eh, da kar se tiče izbora primerov, je eh, ta zelo uspešen Ampak eh, celoten postopek pa seveda povzroča neko uh, negotovost v javnosti in pri akterjih, zakaj, oziroma glede izbere, zakaj so nekateri primeri izbrani, drugi pa ne. Vsekakor, ker niti ne vejo, kako so bili izbrani, po kakšnem načinu in to je vsekakor treba um, izboljšati, potrebujemo jasna pravila, zato da bo vse skupaj bolj pregledno. In potrebujemo novo uredbo o nadzoru ex ante. Olaf mora z nekom sodelovati, bodi si z EPPO-jem ali z nadzornim odborom in to tudi v celem postopku izbora primerov. Po spremembi Olafa je prišlo do nove enote, ki je, je bila ustanovljena nova enota, ki je izbirala primere. Ampak treba je pokazati javnosti, da gre za objektivni postopek in to zavesti treba povečati. Ne bom um, podcenjeval prizadevan ljudi, ki delajo v OLAF-u, ampak vsekakor je treba tukaj zagotoviti bolj transparentne kriterije za izbiro um, primerov. Pa še nekaj omenili ste goljofijo na področju DDV-ja in pa vse te goljofive prakse. Tu mora ukrepati komisija in komisar Moskovič sedaj tukaj pripravlja različne uh, predloge za boj proti tem goljufijam. Hvala. Kolega Salafranka, še zadnji. Hvala, gospa predsednica. Tudi jaz bi želel pozdraviti nekdanjega kolego iz Evropskega parlamenta, ki kandidira za ta položaj. Dve vprašanje imam za vas. Prvo vprašanje je naslednje. Upoštevajoč obstoječe sredstva za boj proti korupciji in goljofiji, me zanima, če ste mnenja, da ta sredstva zadoščajo. V uvodu ste govorili o možnih merilih za zagotavljanje prioritet vaših, vašega delovanja. Lahko poveste, prosim, katere, katera merila boste uporabili za svoje delo? In še vprašanje, ki sem ga zastavil tudi drugemu kandidatu, kako, kakšno prioriteto dajete odnosu um, s tem odborom? To je zelo pomembno vprašanje, kajti kot nekdanji poslanec boste zagotovo želeli tudi odlične odnose s parlamentom, ampak želil bi vašo potrditev, da boste sodelovali z našim odborom in katera merila bojo tukaj merodajna. Hvala. Hvala lepa za vaše vprašanje, gospod Celefranka. No, katero koli administracijo boste vprašali, vam bo povedala, da nima dovolj denarja. Torej, če govorimo o finančnih verih, OLAF prejme malo manj kot 60 milijonov evrov letno, potem pa je tu še program Herkul, ki je okoli 20 milijonov evrov, ki je za določene reakcije strankami in tako naprej glede na nadaljne uh, razprave o proračunu, mislim, da ni treba sanjati o nekem luksuzu. Mm, priporočila močno presegajo to, kar Olaf prejema. Uh, tu gre seveda za določena priporočila. Predvidevam, da bo Olaf še naprej delal z razpoložljivimi veri. In um, tudi ko bo ustanovljen EPPO, bomo videli, kako bodo razporejeni kadri. Merila, seveda, glede na moje izkušnje petletne v tem odboru, so me naučile, da je sodelovanje z Evropskim parlamentom, ki predstavlja uh, državljane, izjemno pomembno, torej sodelovanje Evropskega parlamenta in OLAFA. Zato morata delovati, mora OLAF delovati usklajeno z eh, Evropskim parlamentom in seveda z odborom za nadzor proračuna. Tu moramo eh, se pogovarjati odkrito, morda seveda ne o takočih eh, preiskavah, ampak vse kar je pa povezano z merili za izbor primerov, pri, eh, merila za priporočila, odnosi z drugimi institucijami, vključno za EPPO. O vsem tem pa se je treba pogovoriti in dogovoriti soglasno z odborom KONT. Sicer mislim, da OLAF ne izpolnjuje naloge, za katere je bil ustanovljen. Hvala lepa. S tem smo zaključili naše zaslišanje, hvala, da ste prišli in moramo nadaljevati. Hvala. Z veseljem smo, smo vas imeli tukaj. Sedaj pa gospod Kruger, prosim, če pride k nam. So, ja, welcome, bienvenue. Eh, si vous êtes prêt, vous... Torej, dobrodošli, če ste pripravljeni, imate takoj tudi besedo. Spoštovana gospod predsedujoča, spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, hvala lepa za to priložnost, da vam lahko predstavim svojo vizijo prihodne vloge Evropskega organa za boj proti goljofijam in da spregovorim tudi o moji motivaciji in o izkušnjah na kratko. Začel bom s tem drugim delom. Gospa predsedujoča, dame in gospodje. Vodenje kompleksnega, občutljivega in strokovnega organa, kot je OLAF, zahteva širok nabor tehničnih, eh, voditeljskih in eh, čisto človeških sposobnosti. Improvizacija ni možna. Pred vami je kandidat, ki pozna to delo z vseh eh, zornih kotov. Eh, kot eh, sodnik na francoskem vrhovnem računskem sodišču sem začel z preučevanjem zakonitosti porabe javnih sredstev, vključno z evropskimi sredstvi. Kot izvršni direktor skupine Afriške razvojne banke sem eh, sodeloval tudi v zelo težavnih mednarodnih okoljih. Kot eh, tožilec na računskem sodišču lahko povem, da ne poznam primera goljofije, ki ne bi šel skozi moje roke. Skoraj da ni tedna, ko ne bi predal rezultatov eh, administrativne upravne preiskave, ki bi jo predal francoskemu pandanu IPPO-ja. Te izkušnje, francoske izkušnje so tudi zelo evropske izkušnje. Sam sem deloval kot eh, francoski predstavnik, provinski predstavnik v francoskem stalnem predstavništvu in več čas sem delal za to, da bi deli v skupnem interesu. Koordiniral sem eh, tudi več eh, drugih funkcij, v Indiji in v Tuniziji. Še zadnji vidik eh, mojih izkušenj. Sprašujte me, ali moja preteklost lahko kakorkoli predstavlja na skrižje interesov s prihodnostjo. Kvečemo nasprotno. Vidim eh, veliko konvergenco teh interesov. Ta občutljiva funkcija je funkcija, ki je ne moremo korektno izvajati, eh, če je teh nalog preveč ali če bi obstajala, obstajalo samo kakršno koli navidezno mm, navskrižje interesov. Zato bom, kot vedno sem, deloval ekipno na odprt način. Zdaj prehajam na vaše vprašanje vezano, vezano na prihodni razvoj OLAFA. Uvodoma se bom omejil na tri ključne prioritete, torej ABC mojega mandata, če smo tako reči. A kot accountability, odgovornost, B, boldness, torej drznost, in C, confidence, se pravi samozavest. No, odgovornost in transparentnost sta dve plati iste medalje. Ves čas eh, nameravam spoštovati eh, svoj mandat in sodelovati z nadzornim odborom, pristojnimi organi držav članic, z vami, Evropskim parlamentom in jutri z EPPO-em. EPPO predstavlja velikanski izziv, ampak tudi velikansko priložnost, če bomo to ustrezno upravljali. Prav tako je pomembno, da se eh, okrepi vlogo OLAF-a eh, tudi z izterjavami in sankcijami. No in drznost. Drznost eh, v smislu sposobnosti izkazati pogum in zdravo kompetentnost. Da se tudi spremenijo pravila, če je to potrebno, da izberemo tiste primere, kjer je največja dodana vrednost, da ostanemo realni pri svojih priporočilih in da zagotovimo ustrezen nadzor, eh, da tudi okrepimo preventivo in eh, preprečevanje goljufi. Če zaključim z eh, odločnostjo oziroma samozavestjo. To želim vrniti, privabiti ustrezne talente, graditi mostove in biti na prednji Eh, frontnih črtah digitalne revolucije, da bomo na ta način lahko zmagali v boju proti goljufom. Da prepričamo evropske državljane, da goljufije in korupcija vsekakor so v upadu in da lahko v polni meri zaupajo evropskim institucijam. Gospa predsednica, dame in gospodje, če želimo uspeti v teh zahtevnih časih, bom potreboval vašo podporo. V zameno vsekakor lahko računate na mojo. Hvala lepa. Merci beaucoup, besten Dank. Wir beginnen wieder mit dem Hvala lepa. Prvi zopet besedo dobi kolega Sarvaba. Hvala lepa, gospod predsednica, hvala gospod Kruger za te uvodne besede. Na vprašanje pa bom eh, postavil v angliščini. Kot prvo, ali vidite kakšno ulogo za Evropsko računsko sodišče, ne kakšno okrepljeno ulogo, ko gre za Evropsko računsko sodišče, preiskave OLAF-a. Ali vidite, da to sodišče sploh ima kakšno vlogo zdaj in kaj storiti s tem v zvezi? Evropsko računsko sodišče ima potencialno veliko informacij v rokah za določene primere. In drugo vprašanje, transparentnost. Kako bi vi obravnavali transparentnost kot eh, generalni direktor OLAF-a in kako vidite pravice eh, preiskovancev? ali je tem pravicem zadoščeno v tem trenutku, glede na ne najbolj transparentno vzdušje, kakršno vlada v Olafu. Hvala. Hvala. Začel bom z vašim drugim vprašanjem. Mislim, da je zelo tankočutno ravnovesje med eh, tajnostjo preiskav zaščito žvižgačev in eh, prič in tako naprej in pa spremenljivostjo uporabe osebnih podatkov. Mislim pa, da moramo dosegati oba cilja hkrati. Ne moramo dajati prednosti enemu in puščati drugega ob strani, sicer na koncu dobimo nekaj, kar nekako ni dobra preiskava in eh, zadeve niti ni možno ustrezno uporabiti. Kar zadeva transparentnost in eh, način kako je Olaf odgovoren za svoje delo. O tem sem že govoril in mislim, da je to nekaj, kar bi veljalo eh, bistveno okrepiti. Glede vašega prvega vprašanja, glede sodelavcev, ja, seveda moramo bistveno bolj deliti informacije, kot smo to počeli do sedaj, kajti neko znanje, neki podatki niso last Europola ali Evropske računske sodišče ali Europola ali kakorkoli. In če ne bomo delili teh informacij, potem bomo izgubili v boju proti goljufom. Gospa Ajala. Ja, hvala in eh, dobrodošli, gospod Kruger. Kot prvo bi vas na kratko rada vprašala tole. Eh, kar nekaj časa ste preživeli v francoskih eh, pristojnih organih, tudi na stalnem predstavništvu, ali ste imeli kakšen stik z Olafom eh, tekom vašega delovanja na stalnem predstavništvu? Se veste, morda je predsednik komisije eh, možen, zmožen, da vas eh, pokliče in vam pove, da ima takšen in takšen problem z članom komisije, da morate potem oditi na Malto, da jo preučiti in tako naprej. Evropsko sodišče je razsodilo, da Olaf ni spoštoval pravic preiskovancov in zato potrebujemo nek kodeks ravnanja. Kaj menite o tem? In takoj. Po težavah za družino Benali, eh, videli smo, da so ljudje potem šli na ulice in hoteli. Vidite, kako izgleda boj proti korupciji. Zanima me, kako je izgledala vaša izkušnja v kontekstu to vrstnega sodelovanja z Afriško banko. Um, uh, Hvala, v svoji karieri sem imel številne stike z Olafom. Samo pred eno uro sem odgovarjal na zahteve Olafa v zvezi z Korziko. Zdaj, o vsebini ne morem tu govoriti, ampak eh, zanimivo je videti, kako je človek povezan z Olafom do trenutka tik pred nastopi sem v dvorano. No, prej sem se ukvarjal z trgovinskimi zadevami, z čezlanskimi eh, odnosi, tako da se nisem ukvarjal z bojem proti goljofijam, čeprav sem veliko ustrajal na tem, da morajo tudi trgovinski sporozumi vsebovati določbe za boj proti goljofijam in korupciji. Glede rečenega primera Dali, mislim, da je zelo pomembno to, da če danes vprašate nekoga na ulici, ki pozna ta primer, v bistvu ljudje več ne vedo, kdo, kdo je zakaj je kriv, kdo je storilec, kdo je žrtev. Stvari so zamegljene. Zato sem ustrajal na tem, da nikoli ne smemo pozabiti pomena postopkov. Če naletite na dokaze, na način, ki ni pravi, potem izgubite verodostojnost preiskave, samega organa, ki to preiskavo izvaja, evropskih institucij in to je nekaj, česar si ne bi nikoli smeli dovoliti. Smo upravni organ, imamo določene meje in v določeni točki je treba stvari predati prvosodju. To počnemo vsak teden, treba si je priznati, da imamo omejene pristojnosti in potem ostali lahko kopljajo globje. Nikoli pa ne smemo poskušati eh, dokaze nagrabiti na način, ki ni primeren. Kar zadeva Benalija, eh, tam ni šlo le za revolucijo. Posledica je ta, da ljudje niso več hodili v šolo. Tunizija pred 20-30 leti je bila država z visoko stopnjo eh, razvoja, z visoko stopnjo izobrazbe. Eh, kljub temu je vladalo veliko brezposobnosti, korupcije. Tako da, ko imaš eh, goljofije, ko se javna sredstva poneverjajo, potem na koncu pride do popolnega splošnega kaosa. Gospod Labajova. Hvala, gospod predsedujoča. Ta odbor je eden ključnih deležnikov OLAF-a, kako bi torej poskrbeli, da bodo člani tega odbora najbolje obveščeni o rezultatih preiskav OLAF-a in ali vidite morda kakšne izboljšave, kar zadeva izmenjavo podatkov. Drugo vprašanje pa je bolj vezano na eh, vašo vodilno vlogo, kajti kot eh, generalni direktor OLAF-a morate biti pravi eh, vodja, kot menedžer, kot vodja, kako motivirate svoje kolege, da delajo v smeri skupnih ciljev, kako bi sebe opisali kot voditelja. Hvala. No, ne rad kritiziram, ampak mislim, da lahko storimo bistveno več na relaciji Olaf eh, odbor kont, še posebej, kar zadeva rezultate preiskav. Ne gre zgolj za vprašanje transparentnosti in eh, količine informacije, pa gre tudi za vprašanje kakovosti. Sam sem zelo tesno sledil vašim eh, razpravam okrog poročila PIF. E, to poročilo je lahko bistveno boljše. Pripričan sem, da lahko storimo bistveno več. Kako torej iz treh primerov, iz treh držav članic delati statistiko? Ne moramo. Podatki so ključnega pomena, če želimo izboljševati razmere, če želimo odpravljati tveganje. Tako da na nek način mislim, da to vsekakor je nekaj, kar lahko bistveno izboljšamo. In veselim me, da imamo specifičen odbor Evropskega parlamenta, ki nam pomaga pri zagotavljanju najboljših rezultatov. Glede uh, moje vodstvene vloge. Sam zelo verjamem v kolektivno delo. Rad poslušam, rad motiviram ljudi s tem, da dajem jasna sporočila in mislim, da zaposleni na OLAF-u resnično morajo verjeti, da skrbimo za njih da bodo lahko ponovno ponosni na svoje delo in da bo ta naš urad ponovno postal močan z zelo jasno usmeritvijo in da bomo to dosegli skupaj. Ampak da to lahko storim le z vašo podporo, kot sem dejal uvodoma. Živimo v zelo eh, težkih časih, eh, čaka nas EPPO in tako naprej. Če želimo močan OLAF, potem moramo ta uspeh doseči skupaj. Hvala, gospod predsedujoča. Lep pozdrav, gospod Kroger, dobrodošli. Vi ste francos in če boste postali generalni direktor OLAFA, bodo potem morda kakšni primeri povezani s Francijo, s francoskimi deležniki, s francoskimi državljani. Kako se boste v takšnem primeru vedli? Boste pristranski, boste neodvisni. In govorili ste tudi o rodarenju podatkov in o umetni inteligenci. Nam lahko poveste nekaj več o tem, kaj imate v mislih, ko govorite o tem? No in eh, kar zadeva primer, primer dali. Vtis imam, da na nek način ostaja več obremenilnih kot razbremenilnih eh, podatkov na koncu vsega. Hvala lepa. Torej, tri vprašanja. Glede Francije, ja, vsekakor bom zelo nepristranski, kajti lahko vam povem, da delo, ki ga upravljam danes, pomeni, da nimam ne vem kako veliko prijateljev v Franciji. In to delo sem lahko upravljal samo zato, ker sem bil prej deset let v tujini. Vem, kaj nepristranskost uh, in neodvisnost. Pomenite vem tudi, kaj pomeni odgovornost. Zato sem ustrajal na tem. Ne, ne bom nek osamljeni kavboj, eh, ki ne bo povedal, kaj počne in to pač povedal sam. Ne, nastopil bom tu pred vami, predstavniki državljanov, z vami bom zelo transparenten in zelo nepristranski. Brez dvoma bom eh, še naprej enako nepristranski, kot sem eh, danes, kar zadeva francoska podjetja in eh, francoske organe. Kar zadeva podatke, kar zadeva umetno inteligenco, to je ključnega pomena. Če bi imel čas, eh, da, da omenim še točko D pri ABCD, bi ta D predstavljal data, podatke. In tu res gre za dejansko dirko v nekaj minutah se lahko ustvari davčni vrtiljak, ki poskrbi za to, da se na stotine milijonov evrov davka poneveri. Tako da, če niste resnično pripravljeni deliti podatke za deležniki, in to je zelo problematično, še posebej, ko gre za davke, če niste sposobni ustrezno rodariti po teh podatkih z najkakovostnejšimi, eh, z najhitrejšimi orodji, potem ste izgubili. Spomnite se eh, računalnika, ki je premagal Kasparova. In nova generacija računalnika pred pol ure sploh še ni poznala pravil šaha, potem pa je že zmagala. Tako da treba je biti posebej mm, kor v ospredju, kar zadeva tehnologijo, kajti ne morete preiskovati vsega. Treba se določiti prioritete, preiskovalne prioritete, ki temeljijo na analizi tvegan in zato potrebujete umetno inteligenco. Zdaj, za in proti. Ja, to je zelo pomembno. Potrebujemo uravnotežena, uravnotežene preiskave. Ne moramo vse čas samo napadati, to je nemogoče, ker ti potem imate pristranski pogled na stvari. Treba je upoštevati vse, zato da smo prepričani, da je primer, ki ga na koncu zaključimo, še posebej, kar zadeva pravosodno priporočilo, zdrav primer in da pravosodje ne bo potem še enkrat moralo ponavljati že upravljenega dela. Hvala, gospa predsedujoča. Če smem, bi nadaljeval z vprašanjem na skrižje interesov. Seveda je to pristojnost držav članic, imamo različne odbore, različna upravna vprašanja, ki jih obravnava komisija, ampak zanima me, kako boste sodelovali s komisijo sploh glede na dejstvo, da je tudi komisija morda upletena v določene primere. Govora je bilo o pridobivanju dokazov v državah članicah in za toživstvo to je problem, včasih je zelo težko takšne dokaze prevzeti. Zanima me torej, ali nameravate vzpostaviti nek zunanji nadzor, kar zadeva postopkovna jamstva, ali želite to izvajati interno. <clears throat> Konflikt interesov in vprašanje povezane s tem. Glede tega mislim, da je zelo zanimivo, da ima to Olaf dve, dva stebra torej preventiva in pa preiskava. Ti dva stebra sta sicer ločena, ampak jih je treba tudi povezati, kaj ti veliko se lahko naučiš od tistih, ki preiskujejo, preiskovalci pa bojo imeli tudi veliko manj nočnih mor, če bo dobra preventiva. In če si nadanemo klobuk preiskovalcev, potem moramo biti popolnoma neodvisni. Od samega začetka Olafa je bilo tako, to je bilo tudi povezano z primerom ki se nanaša na komisijo in to še vedno velja. Moraš biti torej dovolj pameten, da prisluhneš, da ukrepaš, da si partner policiji, ampak da si tudi popolnoma brez, da se ne prepustiš nobenemu vplivu, kadar gre za preiskavek in ko delaš pravilno. Zbiranje dokazov. To je zelo pomembno, saj dokazi zagotavljajo kakovost poročila in to je izjemno pomembno. Če pregledate uredbo 2013 eh, o OLAF-u, boste to lahko zagotovili, kajte ne more biti tako, da se po dobro in pravilno upravljenem delu, da nekatere države članice potem na podlagi tega dela izvedejo vsega, pravosodni pregon, nekatere pa ne. Pa gre za isto preiskavo in pri tem se izgubi veliko časa in včasih res možnost tudi za pregon. Ena četrtina uh, odločitev Olafa so priporočila in le ena četrtina teh priporočil se dejansko preganja in to je treba spremeniti. kolega Šalek. Euh, Lep pozdrav, gospod Kruger, in dobrodošli v našem odboru. Zanima me vaše videnje neodvisnosti OLAF-a, kajti ko gledamo teorijo eh, besedila, vidimo, da je funkcija, preiskovalna funkcija, tiste, ki jo členi 3, 4 in 5 eh, odločbe za 99 eh, komisijo predelujejo, člena 11 in 12 uredbe 10.63 in 10.64 predevajo izvajanje preiskav. V realnosti so zadeve nekoliko bolj kompleksne in eh, francoski senat je objavil poročilo o neodvisnih eh, upravnih entitetah, tam je bilo govor tudi o Olafu in v tem parlamentarnem poročilu je bilo jasno povedano, da ima Olaf vsekakor funkcijo neodvisnega organa. No in vprašanje potem je bilo o, predvsem o tem, kakšne so funkcije nadzornega odbora Olafa in Olafom samim. Gre za spoštovanje neodvisnosti Olafa, kar je ključno za spoštovanje postopkovnih pravic in zaenkrat smo še daleč od tega, sploh če gledamo na mnenje nadzornega odbora, ki je bilo večkrat objavljeno. Torej, zdi se mi, da so bili, bile tudi že same besede, ki so bile uporabljene, dokaj težavne, kajti vaš predhodnik je dejal, da je zadnje poročilo nadzornega organa eh, nepošteno, tako da stvari so nekoliko šte iz rok. Kako nameravate vi stvari razvijati? čistiti, jih nekoliko pomiriti, da ne bo prihajalo eh, do težav, kar zadeva neodvisnost dela Olafa. Dejstvo je, da vse to stane veliko denarja evropske davkoplačevalce, eh, to kaže tudi poročilo iz 2014, ki še vedno leži v predalih. Hvala za ti dve zelo pomembni vprašanji, kar zadeva nadzorni odbor Olafa. Tu si vsekakor želim plodnih odnosov. Mislim, da je to možno. Sam sem vedno bil zelo iskren, sem dejal, da se ne strinjam z vsemi zaključki na to njega odbora, ampak eh, seveda se ne moramo igrati igre mačke in miši, glede podatkov, ki ne bi jih ne bi posredovali in zdeli nekih grotesknih obtožb na račun na eh, pravne službe in tako naprej. Ne. Nazorni odbor je garant neodvisnosti OLAF-a. To je tudi zapisano v uredbi iz 2013 in to je nekaj, kar je vsekakor potrebno obnoviti na kar se da pozitiven način in sam sem pripravljen ustvariti ustrezne eh, delovne ureditve za to, da bomo to uspeli razrešiti. No, menim, da gre pri vsem skupaj za eno plat, ki je neodvisna, druga, ki ni. Eh, e, eno je torej stvar preiskav, ker mora vladati neodvisnost in tu ni nobenega dvoma. Zdaj, kar pa zadeva preventivo, kar zadeva sodelovanje pri oblikovanju politik, ko gre za preprečevanje goljofij, tu pa moramo biti kar se da kooperativno in kolektivno usmerjeni. Kolega Novakov. Thank you very much, chair. Hvala lepa. Gospod Kruger, jutri bo gospod predsednik Macron govoril na plenarnem zasedanju o prihodnosti Evropi. Pa že na začetku svoje kampanje je govoril novo smer in pa poglobljeno reformo Evrope. Bo to na vas kaj vplivalo, če boste izbrani za direktorja Olafa, eh, zato da boste te reforme izvedli tudi v Olafu? Hvala lepa. Hvala lepa. Kar se tiče Olafa, je agenda že zelo zapolnjena čez dve leti imate EPPO, potem imate uredbo čez nekaj mesecev, potem je treba ljudi ponovno motivirati, potem eh, je ta občutek eh, med državljani, da je za goljufije in korupcije več kot pred desetimi leti, potem je pred nami poročilo, eh, ki naj ne bi bilo ravno pozitivno, Mislim, da je miza že zelo polna. Vem, kaj me čaka pred prihodnih mesecih in letih in vem, kaj treba storiti za to, da bom uspešen v sedmih letih. Če pa bo jo pri, poleg tega tu prisotne še strukturne reforme, ki bodo vključevale tudi OLAF, bom seveda zelo aktivno sodeloval, ampak pozabil sem še večletni finančni okvir. Tu ta je. Um, predsednik Macron zelo moč desno upleten oziroma vključen. Če bi imeli rezultate povezane z proračunom, potem bi bila naše delo še težje. Kolega Vom, prosim. Hvala, hvala gospod Kruger za vaše dosedanje odgovore. Posebej me je zanimalo to, kar ste povedali o nadzornem odboru Olafa in sekakor je, so odnosi načeti med tema dvema ustanovama. Pa me zanima po vašem mnenju, v čem je bil ta problem, zakaj je prišlo do uh, teh slabih odnosov in kako boste to rešili v prihodnosti. Drugo vprašanje pa je PPO. Vsi se strinjajo, da moramo preprečiti podvojevanje dela OLAF-a in EPPO-ja. Kako boste zagotovili, da do tega ne bo prišlo? Hvala lepa. Začel bom z EPPO-jem. Podvajanje ni glavna tema. Moja izkušnja s pravosodnimi organi, ki se specializirajo na finančne vsega, Eh, zločine je ta, preden predaš nek primer pravosodnim organom, mora ta primer dozoreti in to je pomembno. In to zahteva veliko sklevanja, kajti če se preveč posvečaš, eh, če si predolgo časa ukvarjaš s primerom, ga predaš prepozno, potem tvegaš, da vsebuje preveč administrativnih postopkov in da bo treba ponoviti tvoje delo če pa to narediš takoj, ko bi se lahko razumela ta uredba, potem pa boš imel nek eh, nabor primerov, ki še ne bodo zreli. Predvsem, ko gre za, za primere financiranja terorizma. Zato bomo morali zelo natančno se dogovoriti, kako bomo uh, sodelovali z EPPO-jem. EPPO tudi lahko prosi naše, za naše delo in to moramo zelo natančno dogovoriti postopke, kajti ne moremo se umešavati v pravosodne postopke. To bo zahtevalo veliko dela. Kar pa se tiče od nadzornega odbora, pa mislim, da je bilo tukaj več eh, vprašanj. Prvo je bilo pomankanje informacij, to ni sprejemljivo. Moramo biti bistveno bolj transparentni v odnosu do nadzornega odbora. Nekatere zahteve nadzornega odbora pa so šile predaleč, torej tu je treba najti neko sredino in tudi nek način dela, um, tako da bo vsak spoštoval tudi svoj mandat. Lega Štehovski. Hvala lepa, gospa predsednica. Imamo vprašanje v zvezi s tem, da tudi pregledi komisije niso dobro delovali, niso našli nikakršnih problemov pri delovanju OLAF-a. kako vi gledate na to, da je najprej revizija pokazala nekaj negativnega, pregled komisije pa potem je bil pozitiven? Kako vi gledate na to izmenjavo med komisijo in OLAFom? in kako boste zagotovili, da bo postopki OLAF-a bolj pregledni in tudi bolj vidni. Hvala lepa za vaš odgovor. Hvala lepa. Tukaj se dotikate zelo pomembnega vprašanja. Zelo sem bil uh, presenečen, ko sem se lotil te kandidature, nad tem, ko, kako velike razlike so bile med temi, koliko je bilo priporočil in kaj se je sploh uh, naredilo na podlagi teh poročil. Uh, Mislim, da je del, del uh, tega dejstva tudi posledica zaključevanja primerov. Torej, jaz nikoli ne bom zaključil nekega primera, če ne vem, da ljudje, ki izvajo revizijo, vedo, kaj je bilo narejeno in kaj je mišljeno in obratno. Kaj ti, če pride do nekih napak in potem so tu neka vprašanja, o katerih se ne bodo nikoli strinjali, potem ne bo tu prišlo do neke rešitve, kaj ti se s, um, ne strinja že v osnovi in na, na, na vrhu in morda bi morali, bi lahko preprečili že marsikater nesporazum na nižji ravni, če bi na višji ravni zadeve že bolj uskladili. Hvala lepa. In kot kaže, je naš in vaš temeljni cilj zagotoviti, da bo v prihodnosti vedno manj primerov goljufije. Če želimo to zagotoviti, je potrebno tesnejše sodelovanje med državami članicami. Sedaj imamo 27 imamo 28 članic, hmalo jih bo 27. In v vsaki državi članici vsake štiri leta potekajo parlamentarne volitve, politiki se menjajo, vlade se menjajo. Menjajo se tudi politike skupaj z njimi. Se vam ne zdi, da moramo v bodoče zagotoviti tesnejše sodelovanje OLAF-a z vladami in pa vodji držav, zato da bomo zagotovili neko skupno razumevanje preventive in da bomo dosegli nek sporazum, da bo OLAF lahko dostopal do določenih podatkov in da bo OLAF lahko sam odločil brez kakršnega koli dovoljenja, da sproži neko preiskavo. In ali se vam ne zdi, da je to precej zahtevna naloga? Hvala lepa. Hvala. Ja, res je to težka naloga, ampak lotiti se jo moramo vsekakor. Pr odlogo, ki jo imajo tudi države članice pri dohodkih, je seveda zelo velika. In razlike med državami članicami so zelo različne, velike enote za boj proti korupciji v posameznih državah članicah niso tako zelo aktivne. In to je nekaj, kar želim spremeniti. Delati moramo v dosti bolj reakcijski mreži, zato da bodo dobre ideje, ki se porodijo nekje, lahko uporabljene tudi drugje, da bomo lahko o najboljših praksah govorili drugje. Če gre za implementacijo Olafovih rezultatov in vrednotenje poročila nekje, pa je bilo tudi nekje, naprimer, rešitev najdena nekje druge, eh, bi bilo dobro, če bi lahko to rešitev uporabili tudi nek, nekje druge. Torej, nekatere države članice se zelo prizadevajo za boj proti goljofijam in Eh, korupcije, ampak tega na to ne gledamo sistematično, to gledamo točkovno in iz, gledamo izolirane primere in eh, ne sledimo tej velikemu pregledu in namen je, da to spremenim. Hvala lepa, jaz bom spet prevzela sklop za ELS. Imam tri vprašanja. Kakšne imate izkušnje s policijskimi preiskavami? Druga, kateri vlogo vidite za postopke kliringške hiše? To so mesečni pogovori med eh, komisijo in generalnim sekretarjatom o primerih, ki jih preiskuje OLAF znotraj komisije, ko gre za uradnike komisije, kajti tu se postavlja vprašanje neodvisnosti urada. In tretje vprašanje, ali francoska vlada podpira vašo kandidaturo? Hvala za vaše vprašanje. Začel bom z zadnjim vprašanjem. Upam, da jo podpira. Ampak jaz nisem rezultat eh, neke odločitve francoske vlade. Kandidiral sem sam, bil sem na nekem srečanju, ki je bilo dolgočasno in sem, se, sem gledal svoj iPhone in sem videl, da je tam delovno mesto, ki točno ustreza mojim znanju in izkušnjam in sem se tega lotil in tak je bil začetek moje dogodivščine. E, klirinčka hiša. To je nekaj, kar je precej zahtevno, kajti s tem lahko gledaš, na to lahko gledaš kot vpliv na preiskovalno moč. Po drugi strani pa se na ta način lahko zagotovi, da dialog, o katerem sem govoril, torej, da pride do zaključen, zaključenih preiskav. Torej, samo zato, ker sediš v isti sobi, ne pomeni, da se prvič strinjaš in drugič, da greš eh, iz sobe in ob tem pozabiš na svoje dožnosti in mandat kar nekaj izkušenj imam z problemi, ki jih imajo politično izpostavljeni ljudje. Torej, imaš bodi si preiskovalce, ki zanemarijo svojo dožnost in ne preiskujejo, ali pa preiskovalce, ki so ravno obratno, ki postanejo živčni in skušajo najti nekaj tam, kjer ni česar ni. Torej, moramo ostati merni, videti, zakaj gre, um, uporabiti postopke in pojasniti, da je preiskava preiskava. In Eh, klinička hiša, postopek klinične hiše to lahko seveda zagotovi. Moje izkušnje z preiskovalnimi organi eh, so precej bogati. Sodeloval sem z pravosodnimi organi in policijskimi organi eh, v okviru sodišča v Franciji. Eh, tukaj sem posredno deloval z policijskimi preiskovalci, z njimi smo predvsej tesno sodelovali, ampak preko pravosodnega sistema. In tudi sam sem začel, sem delal pri policiji, tako da jih tudi od znotraj poznam, oziroma nadzoroval sem jih, ko sem začel, sem jih nadzoroval, tako da zelo dobro poznam njihovo delo, ko sem nadzoroval porabo francoskega denarja v zvezi z njimi. Uh, Hvala lepa, s tem smo prišli do konca vašega zaslišanja. Hvala, da ste prišli in sedaj moramo nadaljevati. Hvala. Wir haben den Herrn Litzke als letzten. Kommt, der, genau, in front of the door. Thank you so much. können gleich anfangen, wenn Sie mögen. Če želite, lahko kar takoj začnemo. Uh, Spoštovani poslanci, v veselju mi je, da vam lahko predstavim razloge, zakaj ne bi bil direktor OLAF-a prvo, kakšen je odnos med Olafom in evropskim javnim tožilcem? Vloga Olafa je jasno predeljena, gre za boj proti goljofiji, uh, vloga EPO-ja pa, EPPO -ja pa je tudi urejena v ustrezni direktivi. Tu gre samo za dopolnjevanje, ne za podvojevanje. Kazenski pregon bo seveda naloga EPPO-ja. Vloga OLAF-a se bo spremenila. OLAF eh, bo predvsem upravljal administrativne preiskave, to bo vključevalo tudi preiskavo eh, zaposlenih v Evropski uniji in pa tudi DDV, kjer ne gre za čezmejne zadeve in manj kot 10 milijonov evrov. To je preiskovalno delo OLAF-a. Olafovo delo v prihodnosti se bo bolj eh, nanašalo na koherentnost politik, na vzpostavljanje zmogljivosti, na izhodnje odkrivanje in preprečevanje in na zbiranje informacij. Član, člen 101 uredbe o EPPO je, je zelo jasen, oziroma 11, govori o podpori EPPO-ju, torej tu ne gre za neko konkurenco, ampak je to, kdo gre za neko jasnost. To, kaj to zame pomeni, zakaj ne bi bil jaz eh, izvoljen za ta položaj. Moram torej paziti na vpliv, ki ga bo to imelo na delavce Olafa. Z, veli, z marsikom od njih sem delal in oni so zelo ponosni na svoje delo in eh, sebe vidijo kot neko pol javno tožilstvo. To pa lahko privede do strahu, lahko da bo do zaposleni zato nemirni. Zato mislim, da je tu samo en način, eh, da, kako na, na, postopati. Jaz, če bom izvoljen, moram delavcem eh, ponuditi nek nov smisel, naprimer z Eh, razvojem karijere, naprimer s tem, da se jih premesti na EPPO. Uh, eh, in, zato, in tu je treba zagotoviti tudi bolj podporno vlogo. Kako lahko to zagotovim iz vidika mojih osebnih izkušenj? Ta vloga, pravzaprav, da Olaf pripeljemo v novo obdobje z delujočim EPPO-jem zahteva moderacijo in pa vodenje. Moderacijo torej v težkih eh, časih počnem že zadnjih deset let v WHO-ju, prej v sekretarijatu Združenih narodov, kjer sem delal v misiji, mirovnih misijah in trenutno tudi v svoj pisarni, kjer eh, O, tudi si je prišlo do menjav in vzpostavljamo neke mostove med starim in novim vodstvom. To pa dopolnjuje še moderiranje v drug, z drugimi institucijami Evropske unije, tako kot je vaša. Razumem, da odnosi prej niso bili ravno najboljši, ampak to je mimo in ta nova Olafova vloga v partnerstvu z EPPO-jem odpira nove možnosti, za manj teritorijalnosti, več sodelovanja in zboljšanje odnosov z nadzornim odborom, ki lahko mimo grede tudi pomaga kot moderator za OLAF in uh, tudi kot umestni člen med OLAFom in uh, parlamentom, no, kako je sklopo parlamenta, vašim odborom. Kaj še lahko povemo sebi. Pravijo meni, da sem dober motivator, dober voditelj, da znam delati z mrežami in da znam motivirati. Generalni direktor Olafa je lahko zelo osamljen položaj in kot sem razumel, je to tudi bil. To je pomembno, je, da delaš v mrežah ne samo za direktorjem Olafa, ampak tudi z vsemi zaposlenimi v Olafu, z eh, delavci v komisiji, z vašim odborom, svetom. In jaz bom imel odprta vrata, kadarkoli bo potreben moj nasvet in kadarkoli se lahko kaj naučim. In jasno mi je, da se bom moral tudi še kaj naučiti. Kaj še lahko pre, ponudim? Več let sem bil uh, preiskovalec v uh, mednarodnih eh, organizacijah, organizaciji za 194 člani z različnimi jeziki, kulturami, mnenji in tako naprej. No, vse to se lahko premosti le z nežnimi, subtilnimi gibi. To, ta odbor je pogosto vprašal, kako lahko hranimo pravice tistih, ki jih zadevajo preiskave. Jaz sem to počel, kaj ti bil sem pomenovan magistrat in kot tak to počneš, tu najdeš pravo um, ravnotežje med tožilstvom in obrambo. Prav tako pa sem družinski človek, oče, trih sinov, to je pomembno, če me želite poznati in priporočiti. Ali sem delal v evropskem okolju? Ne, nisem delal za evropsko institucijo, nisi, niti nisem bil višji uh, uradnik vlade. Ampak 15 let sem delal za Združene narode uh, in za Svetovno zdravstveno organizacijo. Danes se ukvarjam z vprašanji etike v Jemnu, v Siriji, kjerkoli že, tudi jaz sem tam. V, pri Evropskem, v okviru Evropske unije sem bil sopredsednik delovne skupine med Združenim narodom in, in Evropsko unijo in v Kosovu smo tudi nadzorovali uh, določene uh, Eh, akcije. Sam nimam konfliktov interesov in z veseljem bom odgovarjal na vaše vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Eh, prvo vprašanje. Eh, hvala lepa za vašo predstavitev. Hvala lepa, gospod Mlicken. Imel bi dve vprašanje vloga eh, Evropskega računskega sodišča, torej kako si predstavljate to vlogo eh, v okviru preiskav OLAFA ali bi morali njihovo vlogo okrepiti. Torej, kako bi vi obravnavali to vprašanje? Drugo vprašanje, preglednost. Kako bi nasplošno obravnavali preglednost kot generalni direktor OLAFA? Uh, In kako si predstavljate pravice tistih, ki se preiskujejo? Eh, kakšne so po vašem mnenju eh, pravice eh, teh tahib? Po mojem mnenju njihove pravice niso tako pregledne. Hvala lepa za vaša vprašanja. A torej, Evropsko računsko sodišče, torej to se dotika novega OLAF-a. Torej, e, šlo bo za podporno vlogo in e, potrebno bo okrepiti sodelovanje za e, Evropskim računskim sodiščem pri vsem mojem prejšnjem delu, tudi v okviru svetovno-zdravstvene organizacije, sem zagotavljal tesno sodelovanje. Omenil sem tudi podporo in mrežnje. Torej, Evropsko računsko sodišče je ena mojih prvih, eden mojih prvih ciljev. Potem preglednost je povezana z odgovornostjo. Lahko se nasplošno vprašamo, kako pregledno je delo Olafa in kako pregledno bi moralo biti. Seveda uh, moramo pogledati posamične uh, primere, kateri tu uh, gotovo obstaja zaupnost. Torej, Olaf je odgovoren temu odboru in pa nadzornemu odboru in to odgovornost bi morali ukrepiti. Prej pa ste umenili tudi osebne pravice oziroma pravice oseb. Slišali smo tudi predlog za to, da bi imeli nadzornika, ki bi jamčil te pravice. To me zelo zanima in želim sodelovati s tem odborom v zvezi s tem vprašanjem. Kolegica Ajala.

interese imate v zvezi z Evropo. Predstavili ste svoj profil, mene pa predvsem zanima, ali imate kakšen nadrajeni interes, ne zgolj poklicne interes. Potem drugič predstavili ste številne primere za večje konflikte, eh, v katerih ste bili dejavni. Eh, Sirija, Kosovo in tako naprej. Torej, tukaj bomo eh, morali eh, marsikaj postoriti. Ampak v bistvu me bolj zanima tole, katere večje uspehe ste zabeležili pri boju proti goljufijam ko je šlo za zagovarjanje sredstev Združenih narodov ali pa Evropske unije. Tudi mi vlagamo naš denar in zanima nas, eh, kje pristane ta denar. Katere uspehe ste zabeležili eh, v boju proti goljofijam? Katere ukrepe ste uvedli? Kako ste znova zbrali sredstva oziroma jih istirjali? Ja, za kakšne sredstva je šlo tukaj in kje? In ali osebno poznate gospoge Orgjevo? Hvala lepa. Odgovoril bom po eh, angliško, kajti moram priznati, da sem nekoliko živčen. Torej, kako sem izvedel za to? Imam zelo uh, dobro omrežje in moram povedati, da je verjetno generalni direktor Tor Ulofa eh, najpomembnejši v boju proti uh, goljufijam. Star sem 50 let in čutim, da sem pripravljen za naslednji korak. Zato sem se želel tukaj predstaviti. Mislim, da je to eh, šesti eh, intervju. Um, kaj so moji največji uspehi? Kot preiskovalec sem se naučil, da moraš biti res zelo potrpežljiv. Ne bom vam povedal, da sem storil tisto in to in da smo zabeležili ne vem koliko milijonski uspeh. Verjetno smo zabeležili največji uspeh uh, v, uh, na Kosovam, uh, eh, ko uh, niso izdali denarja za izgradnjo nove uh, elektrarne. Šlo, tukaj je šlo za 3,5 milijarde evrov, to pa ni bil moj osebni uh, uspeh. Tukaj je šlo za skupni uspeh preiskovalnega tima Združenih narodov in Evropske unije. Uh, Poleg tega sem se naučil delati tudi v omejenem okolju z um, omejenimi sredstvi. Uh, in po mojem mnenju je tudi 100 um, evrov uspeh. Preprečevanje je mnogo pomembnejše. In če lahko vplivate na določene sisteme in če lahko bolje preverjamo um, sisteme javnih naročil, potem je tudi to uspeh. Kajti ne bi vam rad kot nek kavboj eh, našteval eh, zadeve. Ampak, eh, kar se, če se povrnem k Kosovu, javni razpis so takrat na Kosovem v zvezi z elektrarno odpovedali, ne bi pa se rad sedaj spuščal v podrobnosti. Kolegica Labajeva. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Vaš življenjepis je impresiven, dejali ste, da, da imate velike izkušnje z vodstvom mednarodnih organizacij, nimate pa toliko izkušenj z Evropsko unijo. In, e, torej, zanima me, kakšne sposobnosti imate, s katerimi boste to kompenzirali. Uh, Prejšnji direktor je uvedel 20 eh, mesečni eh, rok. Eh, torej, kakšen je vaš predlog v zvezi z trajanjem um, preiskav? Poprečno so trajala 12 mesecev. Zanima me, kako boste znižali oziroma kako boste skrajšali te postopke. Nekoliko bom provokativen in bom odgovoril takole. Eh, noben eh, menedžer ne more eh, obvladovati več kot 8 do 10 oseb. Poprašali ste po vodstvu. Vprašanje je, kateri so ti ljudje, katerih je teh 8 do 10 ljudi. Po mojem mnenju je to, so to višji uradniki ULAFA. Če govorite um, za mojimi kolegi uh, v, v TO, torej v Svetovni zdravstveni organizaciji, to je velika organizacija. Uh, Eh, potem eh, boste eh, slišali, da imam ta potencial in da sem pripravljen za naslednji korak. Ne morete vedno reči, da ste nekaj že storili in da boste to ponovili. To je nekaj novega zame v tej službi in Potem postavili ste še eno vprašanje, kar se tiče trajanja nepreiskovalnega urada, urada na svetu, eh, ki nima problemov z eh, roki in merili, kajti po eni strani imate roke in merile, po drugi strani pa imate postopkovne pravice, imate eh, nalogo, da ste odlični in opravili ti morate svojo nalogo, če tudi to traja dan dlje. Trdno sem prepričan pričan o sledečem, torej eh, urad Evropskega javnega tožilstva in pa sodelovanje z OLAF-om, pa tudi odprava eh, bremena, da se je eh, treba ukvarjati z vsakim korakom, torej če bomo prejeli tudi informacije od Evropskega računskega sodišča. In če bomo res izmenjevali informacije za IPVO-jem, potem uh, Eh, bomo čas trajanja znižali. Hvala. Kolega Štas, pite. Kolega Štas. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Lepo vas pozdravljam eh, v našem odboru. Eh, Zanimale so, vaš, so me vaše izkušnje na Kosovam. Zlasti uh, vaša preiskava pri Kiku. Tukaj gre za um, preskrbovalca za uh, Eh, elektriko. Ali eh, ste eh, vi tukaj opravili preiskavo v primeru goljufije ali lahko poveste, pa date nekaj več podrobnosti? Torej, rezultat je bil ta, da so Združeni narodi in pa oziroma, da je bila ustanovljena preiskovalna ekipa, to je bil organ, ki je imel sedež v New Yorku in pa v Bruslju, tam je deloval gospod Brunar eh, in potem sem bil jaz, eh, tu sta bila tudi dva vodja, jaz sem bila, bil najprej namestnik vodje, Eh, sicer za Združene narode, sem pa tesno sodeloval tudi s kolegi iz EU. Vemo, kakšen velik eh, izziv eh, je bil to, kajti naši procesna janstva niso bila enaka. Torej imam znanje o Evropski uniji, ki izhaja iz tesnega sodelovanja. Prihajalo, torej, to ni bilo lahko sodelovanje, ni bilo enostavno, prihajalo je do trenja. Ehm, Eh, tukaj je šlo za 15 pregonov, to so bili eh, mednarodni eh, tožilci, ki so delali znotraj mm, Združenih narodov. Torej, vključno se, sebe štejem zraven, kajti takrat sem bil srednji menedžer. In mi smo bili odgovorni za to ozemlje, to je bilo povezano z veliko odgovornost. Ne trdim, da smo vse storili prav, To, da naš največji uspeh je bil ta, da smo našli povezave eh, med korupcijo in pa drugimi eh, kriminali, ki so jih zasledili takrat na Kosovom. Naprimer, tukaj je šlo za eh, vojne zločine, ne govorimo o vsebini, ampak o osebah. V 2009 sem bila s gospodom Bršem v Združenih narodih. Eh, kajti um, noben nalog ni bil izvršen in to je bil uh, torej um, bridek trenutek za nas. Denis De Jong. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Slišal sem, torej prisluhnil sem, ste, ko ste govorili o trajanju um, neke preiskave in pa o procesnih pravicah seveda je pomembno za tiste, eh, ki se jih preizkuje, da preiskava teče hitro. Eh, to velja za stvari, za katere gre to, to pa velja tudi za primere, za katere boste odgovorni. Eh, kako si predstavljate to razmerje? Eh, potem ste slišali predlog v zvezi z nadzornikom za, za procesna jamstva. Dajali ste, da se vam zdi to v redu. Ali se vam zdi v redu, da bi bil ta kontrolor, da bi bil ta nadzornik znotraj Olafa ali bi bilo bolje, da bi bil on zunaj Olafa? In kako vidite tudi odnos do nadzornega odbora? Torej, posebkovna jamstva, nadzornik in pa nadzor sa strani eh, pristojnega odbora. To so moje tri vprašanja. Hvala lepa za to zelo pomembno vprašanje. Da, ja, obi oboje. Torej, um, preiskovalne eh, pravice in pa pravice prizadetih se morajo obravnavati znotraj. Eh, tam se eh, postavljajo vprašanja, tam se zbirajo podatki, tam potekajo preiskave prostorov. Seveda je treba to podpreti in. Um, razumem, da je potrebno vrednotenje in ocena od zunaj. E, tu so različne e, predstave o ulogi e, nadzornega odbora. Kar se tiče postopkovnih pravic, mislim, da je to nekaj novega, tega še ne poznamo, zadevo gledam od zunaj, dajal sem, da dobro delujem v omrežjih. Tudi to je omrežje. postopkovne pravice si nekateri predstavljajo kot nekaj, kar je v nasprotju s preiskavo, ampak temu ni tako, to je del preiskave. Nobena preiskava ni uspešna, če uh, zajamčene pravice uh, zadevne osebe niso zagotovljene. Torej, moj odgovor je sledeč, zun, to se predstavljam na notranji in na zunani način. Kolega Vali, rad bi vas vprašal tole. Kaj menite? o organiziranem kriminalu v Evropski uniji in ali mislite, da Evropska unija počne dovolj eh, v boju proti temu? Eh, torej, kaj menite, kakšen bi bil najboljši način za sodelovanje eh, med državami članicami pri teh pravnih zadevah? Hvala lepa za vprašanje. Organizirani kriminal e, je e, v središču tega vprašanja. Olaf je v preteklosti, in to je zgolj dejstvo, to ni krivda, deloval e, kot kvazi tužilec. Ampak ne v celoti, kaj ti dokazal Olaf, a v državah članicah niso priznali kot dokaze. In zato je ustanovitev EPPO-ja resničen korak naprej, kajti sedaj smo zaprli to vrzel in v primeru organiziranega kriminala je eh, tako, eh, da, so, da, so, eh, da je organiziran kriminal otežkažujoč element v uredbi. In to je primer za to, kako bo EPPO, če bo uspel in storil bom vse, da bo uspel, eh, zagotovil, da bo vsak evro dobro eh, porabljen in da bo življenje ljudi dobro, kajti eh, tipično gre tukaj za velike vsote denarja in to, tega ne bomo zagotovili, če ne bomo sodelovali z nacionalnimi organi pregona. In Olaf eh, bo moral opustiti eh, to eh, samo zaznavo, da je kvazi tožilstvo in bo moral sodelovati z EPPO-jem e in pa z nacionalnimi organi. Gospod Žar. Euh, euh, euh, Hvala lepa, gospa predsedajoča. Rad eh, bi vam zastavil vprašanje v zvezi z eh, Evropskim javnim tožilstvom. Eh, obstaja neenakopravna obravnava tistih, ki se jih preiskuje in sicer glede na to, ali so to državljani držav, ki sodelujejo pri ehm, javnem tožilstvu ali pa če izhajajo iz držav, ki pri tem ne sodelujejo. Torej imamo države članice Evropske unije, ki tukaj ne sodelujejo ali ne obstaja nevarnost, da eh, bo organ na ta način oslabljen, kajti eh, države, ki so eh, pristopile k Evropskemu javnemu tožilstvu, to predstavljajo kot nekaj pozitivnega, kot napredek. Torej, kaj to pomeni? To pomeni, da imamo državljane, ki bodo koristili, imeli koristi, obstajajo pa drugi državljani, ki ne bodo imeli enaka jamstva in sicer iz razloga, da prihajajo iz eh, držav, ki nimajo EPA. Ali s tem ne tvegamo eh, to, da eh, se bodo preiskave oziroma da se bodo preiskave oslabile in da bo tudi organ oslabljen? Ja, da seveda nekatere države članice niso pristopile k režimu EPPO in ni <clears throat> generalni direktor Olafa tisti, ki bo sam ta problem razrešil. Prvo se z vami strinjam, da dejstvo, da jih je 20 vstopilo, 8 jih ni, nekaj, kar bo predstavljalo probleme. Če sem nekoliko pesimističen, bi lahko dali, da teh 8 zagotavlja jasno kontinuiteto Olafu. Ampak sam ne razmišljam na ta način. Moja ambicija v prihodnosti je ta, da z dobrimi rezultati, z prepričljivim delom EPPO-ja, dejansko omogočimo, da bodo tudi druge države, ki dosegajo dobre rezultate, ki dosegajo homogenost, vidijo, da je harmonizacija smiselna. In mimo grede, Olaf, če bom eh, izvoljen, bo storil vse za to, da standardi, ki jih Olaf uveljavlja v teh osmih državah, koliko se le da na isti ravni, kot eh, so standardi, ki jih uveljavlja EPPO, ravno zato, da bi, tako kot pravite, gospod poslanec, eh, na ta način preprečili to, da bi stvari še naprej tekli nekako v senci. Gospod Novakov. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Mlicke, živimo v času rajskih papirjev, panamskih papirjev, ne spominjam se niti vseh papirjev, ki smo jih že doživeli. Živimo v času skrite identitete eh, lastnikov eh, podjetij, Potem imamo tukaj offshore podjetja, ki jih poseduje nek sklad, ki ga poseduje spet neka tretja podjetje. In predvsem tem Olaf eh, ne more preverjati bančnih računov osumljencev. Ali mislite, da je to način, da bi rešili ta problem in izziv? Kajti Olaf skupaj s tem odborom uh, deluje v interesu davkoplačevalcev Evropske unije. Uh, Hvala lepa. Eh, strinjam se z vašo izjavo, da sta ta odbor in pa Olaf najboljša prijatelja eh, davkoplačevalcev. Eh, Dostop do bančnih podatkov. To je omenjeno v letnih poročilih Olafa. Slišati je privlačno. Torej, naj odgovorim na vaše prvo vprašanje. Potovanje. Um, torej, to je potovanje Evropskega javnega tožilca, da bo reševal probleme goljofij, probleme, ki vključujajo eh, potrebne informacije, ki ste jih omenili. Torej, Evropski javni tožilec mora imeti možnost za dostop do teh informacij in mora uh, v sodelovanju z OLAF-om nacionalno preiskovati takšno vprašanje. Uh, Olaf bo pomagal, če bo lahko pomagal. In to je argument v prednost tega. Ne bi, bil, ne bi se zauzel za to, če bi Olaf izvajal preiskave ločeno, brez eh, temelja, ki je privedel do eh, PIF direktive in pa do uredbe o Evropskem javnem tožilstvu. Kolega Kun, prosim. Hvala lepa, eh, gospod predsedojoča. Gospod Mlitske in je obje vprašanje v zvezi za goljufijo DDV-ja. Potrebno je sodelovanje med eh, državami in OLAFom. To sodelovanje je treba nadgraditi. Zlasti, eh, kar se tiče eh, nemškega gledišča na to, kako bi vi v prihodnosti izboljšali sodelovanje med nacionalnimi organi in OLAFom. Hvala lepa. Odgovoril bom uh, angliško. Da, nasplošno, koliko razumem, ima uh, pristojnost za goljofije DDV-ja, ki niso čezmejne in po desetimi milijoni uh, Olafova. Torej, tukaj bo šlo za soodgovornost za Olafom. Uh, Olaf namreč poseduje strokovno znanje in to je zelo pomembno. Sodelovanje da, Ne predstavljam si sodelovanja samo, kar se tiče preiskav. Želim povedati sledeče. Torej, preiskave goljufi vedno sledijo denarju. Kajti goljufija se zgodi tam, kjer je denar. Če boste nekje vlagali denar, tam bo prišlo do goljufije. Takšni so ljudje, lahko imate več, lahko imate manj, odvisno od tega, kako dober je sistem. Torej, odgovor je, odvisno je od regulativnega sistema, torej, odvisno je to od homogenosti um, zakonodajnih in pravosodnih sistemov in to je odvisno tudi od vrzeli ehm, na nacionalni in na mednarodni ravni, kajti tisti, ki želijo goljufati, poiščejo te vrzeli. Torej, Olaf pod mojim vodstvom bo vedno partner pri preprečevanju in pa tudi pri ustvarjanju zakonodaje, ki bo znižala možnost goljofij. Torej, eh, v meni boste našli osebo, ki bo to močno zagovarjala. Tudi sama uh, bi postavila vprašanje v zvezi z ELS. Kakšno prihodnost vidite za uh, uh, postopke kliničke hiše? Tukaj gre za srečanje med Olafom in generalnim sekretarjatom Evropske komisije, ko gre za primere Olafa, ko gre za uradnike Olafa. Torej, postavlja se vprašanje neodvisnosti in moje drugo vprašanje je tole. Uh, Razumela sem primer eh, za Kosovom, ampak eh, tega je že 15-17 let. Kakšne so eh, vaše izkušnje z policijskimi preiskavami od takrat do danes? Najprej, kar se tiče kliničke hiše. Seveda želim, da um, generalni direktor Olofa želi, da se preiskave zaključijo. Uh, in lahko bi eh, razpravljal o priporočilih. Eh, torej, seveda vlada preiskovalna neodvisnost, razumen vlogo Olava eh, iz organigrama, torej jaz bi spostavil svojo verigo povelji, če bi bil izbran. To bi imelo svoje posledice. Nikoli ne bi in nikoli nisem uh, uh, se lotil nobenih eh, predhodnih razkrav, razprav, ki niso povsem jasne in ki ne spoštujajo popolne neodvisnosti preiskav. In to velja za vseh zadnjih 25 let. Moje sodelovanje s uh, policijskimi preiskavami uh, nedavno kaj počnem ta hip. Eh, ta hip se ukvarjam s skladnostjo, eh, upravljanjem tveganja in etiko. Torej, slišal sem, da bi Olaf eh, postavil neke vrste upravljalec tveganja. Torej, policijske preiskave v zadnjih desetih letih. Imeli smo primere, ki so bili povezani z različnimi jurisdikcijami zunaj Evropske unije. In moja vloga je bila ta, da sem eh, to spremljal tudi v državah, kjer so eh, pravosodni sistemi zelo šipki. Eh, zgodbe o, zgodb o uspehu vam ne morem navesti, kajti um, Ampak jaz nisem tu zato, da bi vam povedal, kako briljanten sem. Jaz pravzaprav tu uh, odgovar želim odgovarjati na vaša vprašanja. Hvala lepa. To je bilo zelo zanimivo. Rada bi se vam zahvalila za vašo predstavitev. Eh, mi bomo takoj nadaljevali. Eh, sedaj vam dam na voljo pet minut za izmenjavo mnen, potem pa bomo začeli z glasovanjem. Torej za pet minut prekinjam sestanek. Hvala.